um, dear colleagues, um, we are, we were just. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, nekoliko še zadržujemo začetek, kajte vemo, da je veliko ljudi še spodaj na vhodu zaradi varnostnega preverjanja. Seveda moramo začeti. Še veliko ljudi torej bo prišlo. Razumemo, da so tudi druge obveznosti danes, tako da predlagam, da kar začnemo vseeno. No, z velikim veseljem vas pozdravljam na tem našem skupnem, na tlej skupni javni predstavitvi odbora Libe in odbora Peti. So predsedovala bova jaz in gospa Cecilija Wikström. Preden smo začeli, smo se pogovarjali o tem, da gre za zelo pomembno javno predstavitev. Nedavno smo imeli javno predstavitev o vprašanju državljanstva. Naši odbori, ko sodelujejo, mislim, da lahko ustvarijo zelo pomemben učinek. Torej, to današnje skupno zasedanje odbora Libe in Peti o osebah brez državljanstva, mislim, da je pomemben korak v to smer, kajti ti gre za temo, ki jo je potrebno osvežiti, kjer je potrebno ukrepati. Vemo, da se to že dogaja v številnih državah članicah, tudi v moji državi članici. Je bilo kar nekaj medijskega, medijske pozornosti namenjene tej temi, predvsem, ko gre za otroke brez državljanstva. Rad bi se zahvalil vsem prisotnim eh, poslancem. Danes je četrtek, saj je, kaj ne? Ja, je. Samo preverjam. Saj veste, sem odbor v Libe, tako da. No, oba sva. Je treba preveriti, kateri dan v tednu je. Koordinatorica ELS, gospa Mecola, mislim, da je zelo dobro vedeti, treba preveriti, kateri dan v tednu je. Jaz sem tudi v odboru, a celo podpredsednica odbora za peticije, a zato ste tako utrujeni. Ne, ne, mislim, oba sta zelo, zelo delovna odbora. To je vse, kar sem hotel reči. Dobro, kdorkoli je nov tu, no, vedite, da imam določen neformalen stil, bom zdaj nehal. Torej, pozdravljam vse poslance, ki ste tu, je četrtek popovdne, tega se zavedamo in hvala vsem za vašo prisotnost. Koordinatorica uh, eh, ELS je tudi tu in je tudi ena od pobudnic v dve za eno od držav. No, ampak več z njihove strani kasneje, koliko razumem, se nam bodo tudi drugi kolegi pridružili sproti. Podal bi kratek uvod, preden besedo predam gospe Vikstrom. In sicer danes vse poteka tudi v prenosu preko spleta, tako da ne pozabite, da nagovarjate tudi ljudi, ki ne sedijo tu v dvorani. No, to, o čemer danes govorimi, govorimo, je povezano z državljanstvom in status brez državljanstva je vprašanje, ki je v nacionalni pristojnosti, to je očitno, ampak to ima tudi jasen vpliv na na vprašanje državljanstva na evropski ravni. In tu se izpostavlja kar nekaj pomembnih vprašanj, temeljnih vprašanj, vezanih na temeljne pravice, ki so prav tako pristojnost EU, kot naprimer migracije in azil. Vprašanje statusa brez državljanstva je pomembno za odbor Libe iz različnih razlogov in pa tudi za odbor za peticije, z vidika peticij, ki jih ta prejema. Eno ključnih vprašanj za odpor Libe je slediti logiki pogodb, ki državljane brez državljanstva obravnavajo kot državljane tretjih držav na področju eh, azilne politike in nadzora nad zunanjimi mejami. Nekatere te osebe niso migranti, so bili rojeni tu in tu gre za vprašanje pridobivanja državljanstva in tudi to je v pristojnosti našega odbora. V vsakem primeru obe razsežnosti izpostavljata vprašanja temeljnih pravic, eh, začenši z tem, da osebe brez državljanstva ne morejo uveljavljati nekaterih temeljnih pravic. Evropski parlament je že zauzel stališče v številnih resolucijah, eh, kjer prepoznava ta problem kot problem eh, in poziva k ukrepanju, začenši z ratifikacijo dveh konvencij OZN iz leta 1954 o statusu in iz leta 1961 o odpravi statusa oseb brez državljanstva v vseh eh, državah članicah EU. Če želimo narediti korak naprej, je eh, odbor Libija leta 2015 naročil študijo o praksah in pristopih v državah članicah za preprečevanje in odpravo statusa brez državljanstva. Veselim se mm, torej, predstavitve te študije danes tu, strani enega od avtorjev. Poleg tega je danes tudi dobra priložnost za to, da uh, ugotovimo trenutno stanje uh, sploh zdaj, ko je eh, svet še zauzel stališče glede eh, konkretnih eh, sklepov na koncu leta 2015, tako da gre, mislim, na zelo pravočasno razpravo. Najprej bomo slišali nekaj predstavitev o stanju v državah članicah, glede preprečevanja in odpravljanja statusa brez državljanstva. Druga tema je status otrok brez državljanstva, to je zelo uh, pereče teme v nekaterih državah članicah. No in na zadnje je tu tudi vprašanje identifikacije drž oseb brez državljanstva in uh, njihovo zaščito pred arbitrarnim pridržanjem. Slišali bomo tudi stališče drugih organizacij, ki so aktivne na tem eh, področju. Evropska mreža za migracije, Evropska komisija, UNICEF, UNHCR in pa Agencija za temeljne pravice. Prav tako prisotne danes so organizacije državljanov in ker ta današnji sestanek organiziramo v sodelovanju z odborom za peticije, se po tem daljšem uvodu eh, z veseljem obračam k svoji sopredsedujoči Cecilij Vikström, ki je tudi predsednica konference predsedniku odboru in bo tudi predsedovala temu prvemu delu. Pozdravljena še enkrat in izvoli, beseda je tvoja. Hvala lepa, spoštovani eh, Klod, spoštovani strokovnjaki, dame in gospodje. Tudi eh, meni je veliko veselje, da vas lahko pozdravim na tej javni predstavitvi, ki smo jo skupaj organizirali, ne le kot eh, prijatelje, ampak kot eh, dva odbora. Odbor za državljanske pravice in eh, odbor eh, za peticije. Mi smo prejeli več peticij na temo Eh, statusa brezdržavljanstva. Eh, zadnja, zadnja je predal Chris Nash v imenu Evropske eh, mreže o statusu brezdržavljanstva. To bo tudi sestavni del današnje predstavitve in o tem bomo govorili kasneje. Vprašanje statusa brezdržavljanstva je zelo visoko na seznamu prioritet. Gre namreč za veliki ziv na področju človekovih pravic. Člen 15 splošne deklaracije o človekovih pravicah, določa, da ima vsakdo pravico do državljanstva. Ja. In poleg kršitve te pravice imajo osebe brez državljanstva tudi dodaten problem izpostavljenosti številnim uh, negotovostim. Otroci brez državljanstva odraščajo brez pravic, brez dostopa do izobraževanja, brez dostopa do zdravstva. Uh, in na koncu koncev so prepoščeni sami sebi brez upanja in brez sanj za prihodnost, kar je resnično zelo žalostno. Nekatere države ugotavljajo, da so otroci brez državljanstva v Evropo prišli v neki točki kot eh, begunci, kot prišli za azil, ampak večina otrok brez državljanstva v Evropi je bila rojenih eh, tu na evropskem ozemlju in zato mi menimo, da je ključno, da evropske države ukrepajo in da preprečijo to, da otroci odraščajo brez državljanstva, eh, da se jim odrečejo sanje in upanje. Prepričana sem, da bo današnja predstavitev odlična priložnost za to, da še nadalje razmislimo o tem vprašanju in da ponudimo tudi določene odgovore k temu, kako Evropska unija, še posebej naša institucija, lahko prispeva k temu, da začnemo reševati ta problem in enkrat za vse odpravimo problem eh, oseb eh, brez državljanstva. Vsem želim uspešno razpravo in brez nadaljnega besedo dajem gospe Kati Svajder. Upam, da sem pravilno izgovorila vaše ime. Gospa Svajder je avtorica študije, ki smo jo naročili skupaj z odborom Libe glede praks in pristopov v Evropski uniji za preprečevanje in odpravo statusa brez državljanstva. Izvolite. Uh, Najlepša hvala. Pripravili smo ta dokument skupaj s dvema drugima uh, avtorjema, ki pa trenutno uh, prisostvojeta zagovoru doktorata, tako da ju ni tukaj poskušala bom predstaviti naše ideje v imenu vseh treh. Na hitro bom poskušala predstaviti poročilo, ki smo ga pripravili, na to pa se bom osredotočila samo na en del. Eh, poročilo je precej dolgo, več kot sto strani ima in izbrala sem tisti del, ki je najpomembnejši za današnjo razpravo. In sicer, kaj lahko naredi Evropska unija o eh, osebah brez državljanstva. Govorila bom o mrkem pravu, pri katerem moramo začeti, o eh, pravnih ukrepih ki jih lahko sprejemo na ravni EU in o zakonodajnih ukrepih. Na to pa imam še nekaj sklepov. Moja daljina še vedno ne dela. Naše poročilo je sestavljeno iz štirih glavnih sklopov. V prvem eh, sklopu uh, izpostavljamo zadevne mednarodne in evropske standarde o osebah brez državljanstva. Eh, drugi del eh, govori o tem, eh, v kakšni meri države članice Evropske unije upoštevajo ta merila, te standarde. Obravnavamo posamezne standarde, naprimer, kaj se dogaja z najdenimi osebami in njihovim državljanstvom ali lahko državljanstvo oduzeto v primeru oseb, ki naj bi bili e, teroristi. E, obravnavamo torej posamezne teme in posamezne države. Imamo tudi tabelo, e, v kateri lahko preverite vse te informacije. Gre večinoma za norme za preprečevanje in končanje apatridnosti. Na to imamo študijo treh različnih eh, držav članic, ki imajo eh, postopke na eh, tem področju, to so Nizozemska, Mačarska in Združeno kraljestvo. Opisali smo situacijo v treh, teh treh državah. Zadnji del, na katerega se bom danes osredotočila, pa je namenjen Evropske unije. Kaj lahko Evropska unija naredi, zato da bi rešila vprašanje oseb brez državljanstva? Kaj lahko torej Evropska unija naredi? In kje naj začnemo? Zaenkrat Evropska unija nima veliko ukrepov in določb o eh, osebah brez državljanstva v primerjavi z, eh, z azilno zakonodajo, naprimer. Ni eh, zakonodaje, ni nekih fiksnih sporazumov, ni sod, sodišč. Tako da nimamo kaj dosti podlage, na kateri bi lahko gradili. Je pa to tudi priložnost. Nekaj je treba narediti, nekaj se mora zgoditi. In mislim, da je dobro začeti razmišljati o strategijah, eh, o tem, eh, kakšne obeseditve bi predlagali, v kakšno smer naj gre ta politika. Mislim, da je to zelo pomembna faza, še posebej, kar se tiče terminologije in eh, te splošne usmeritve mahkega prava. Če se osredotočimo naprimer na diskriminacijo, na pravice, na manjšine, kako uokviriti vprašanje apatridnosti, to je trenutno najbolj pereča tema primer takšnih ukrepov mehkega prava so uh, sklepi sveta uh, o osebah brez državljanstva iz leta 2015. Še en primer je ta dogodek, na katerem danes govorimo o tej problematiki in eh, iz te konference bi lahko išli tudi ti dokumenti. V študiji predlagamo druge tovrstne ukrepe, zakonodajne in ukrepe mrkega prava. Ne govorimo zgolj o eh, osebah brez državljanstva na splošno, ampak govorimo o specifičnih eh, ukrepih, naprimer, kar se tiče naturalizacije oseb brez eh, državljanstva. Osnovo za te ukrepe najdemo v konvenciji iz leta 1954, ki so jo ratificirali praktično vse države članice Evropske unije. Ta ima eh, člen o naturalizaciji, ki pravi, da bodo pogodbene države članice eh, olajšali asimilacijo in naturalizacijo oseb brez državljanstva, naredili bodo vse, kar lahko, zato da zagotovijo hiter postopek naturalizacije in eh, zmanjšajo stroške tovrstnih postopkov. ta člen eh, ni zelo natančen, govori o tem, da bi naprimer morali po treh letih nekoga naturalizirati, eh, ne gre za to, da bi morali uporabiti določen instrument, gre za načelo, po katerem bi morali poskušati integrirati in naturalizirati osebe brez državljanstva. In mislim, da je to eh, nekaj, na kar se lahko opremo, ko o teh zadevah razpravljamo in Evropska unija lahko pozove države članice, da upoštevajo eh, te določbe. Vzpostavimo lahko platforme za izmenjavo najboljših praks eh, na tem področju, naprimer kako obravnavajo posamezne države naturalizacijo oseb brez državljanstva. Gre tudi za zbiranje informacij o tem, koliko ljudi eh, oseb brez državljanstva je v določeni državi članici, koliko ljudi prosi za naturalizacijo, za državljanstvo, koliko ljudi dobi odobreno prošnjo, koliko ne, kakšna so pravila, kakšne so težave. Morda so težave podobne eh, v različnih državah članicah in jih lahko na to rešujemo skupaj na ravni Evropske unije. To je zgolj eden od primerov, ki smo jih eh, dali. Lahko vidimo naslednjo prosovnico, prosim. Na kratko bi se eh, dotaknila sodnega vidika, sodnih eh, ukrepov, pravosodnih ukrepov. Večinoma gre za sodbe sodišča Evropske unije, seveda ne moremo vplivati na to, kaj eh, počnejo eh, oni, seveda je veliko odvisno tudi od zadev, ki so predmet obravnave pred sodiščem in o prihodnjih odločitvah. Obstaja pa tudi teorija o tem, da sodbe sodišča predstavljajo nekakšen razvoj načina obravnav posameznih tem v eh, Evropski uniji. Imamo naprimer eh, področja, kjer se prikrivata evropsko pravo in eh, nacionalno pravo in tam je treba razmišljati o tem, kako se bo ta sklop sot na to razvijo. Veliko je takšnih zadev na temo nacionalnosti in glavna ideja, ki se uporablja pri teh sodbah, je ta, da imajo države članice pristojnost eh, za odločanje o eh, državljanstvu. Je pa treba seveda te odločitve sprejemati eh, upoštevajoč evropsko pravo in vsaki novi sodbi se naučimo več o tem, kaj pomeni spoštovanje evropskega prava. Imamo zadevo Rotman, ki je najpomembnejša, kar se tiče oseb brez državljanstva tisti, ki je ne poznate, gre za izgubo državljanstva eh, Evropske unije, ki je privedla do apatridnosti. Eh, Sodbo pravi, da je treba pri tem spoštovati mednarodne standarde in načelo sorazmernosti, tako da lahko na ta način spoštujemo evropsko pravo. Če nekdo izgubi državljanstvo Evropske unije, in je na to oseba brez državljanstva, tako odločitev ne more biti sprejeta, če ni v skladu z mednarodnimi standardi oziroma če je nesorazmerna. In to je uh, zelo pomembno. Države članice nimajo popolnoma prostih uh, rok, ampak morajo upoštevati mednarodne standarde in uh, sorazmernost. Sodba pa govori tudi o uh, pridobivanju državljanstva. Nimamo pa uh, sodb, ki govorijo o pridobivanju državljanstva Evropske unije v primeru, da si oseba brez državljanstva. Dobro bi bilo torej, da bi imeli uh, primer, ki bi nam povedal, kaj eh, se zgodi, če nekdo pridobi državljanstvo Evropske unije, če je to oseba brez državljanstva in uh, sicer ne more pridobiti državljanstvo Evropske unije. Razmišljali smo o različnih primerjih, ki bi uh, razjasnili to vrzel. Naprimer, če se Eh, rodi otrok na območju eh, države članice, ki eh, ima zakonodajo za pridobitev državljanstva za osebo brez državljanstva. Upam, da mi sledite. Nekatere države članice imajo zakonodajo, ki dovoljujejo, da je oseba, ki je rojena na določenem območju, njihov državljan, če nima drugega državljanstva. Naprimer, Italija ima takšna pravila. Je pa včasih zaradi uh, administrativnih razlogov težko eh, dokazati, da je tako otrok eh, brez državljanstva in tako otrok se lahko na to zaplete v dolge administrativne postopke, eh, nimajo državljanstva in nimajo državljanstva Evropske unije. Takšen otrok, ki je po zakonu državljan Evropske unije, pa tega ne more dokazati oziroma ne more uživati pravic tega državljanstva zaradi težav v nacionalnem sistemu, to bi bila zelo zanimiva zadeva pred sodiščem, ko govorimo o pridobitvi oziroma o eh, imetju državljanstva Evropske unije. Naslednji korak bi eh, bil naprimer, eh, da bi si pogledali osebo, ki še ni državljan, pa je na poti, ima pravico do državljanstva, ampak se zaradi nespoštovanja oziroma neustreznega izvajanja mednarodnih norm Eh, to še ni zgodilo. In zato bi želeli ugotoviti, v kakšni meri mora spoštovati mednarodne standarde in eh, načelo sorazmernosti, ki smo ga eh, omenjali v zadevi Rotman. V našem poročilu opišemo tudi našo vizijo razvoja takšne sodne prakse v prihodnosti, kar se tiče Evropske unije in sodišča Evropske unije. Naslednja prostornica, prosim. Hvala. Ne na zadnje pa bi rada omenila še o eh, morebitnih zakonodajnih ukrepih znotraj Evropske unije na področju eh, apatridnosti. Sestanek smo začeli eh, s tem, da smo rekli, da so eh, vprašanje državljanstva v pristojnosti eh, držav članic. Eh, to je res. Države članice imajo pristojnost, da odločajo. Eh, in sprejemajo zakonodajo o državljanstvu, ampak reševanje vprašanja vseh brez državljanstva s pomočjo nacionalne zakonodaje ne gre, eh, tukaj ne gre zgolj za nacionalno zakonodajo. Če si apatriden, pomeni, da nimaš eh, državljanstva, ampak ni vse povezano zgolj s tem državljanstvom, niso, niso vse težave povezane z dejstvom, da nimaš državljanstva. Ne bom govorila o tem, kakšno konkretno zakonodajo bi lahko pripravili, ampak dejala sem, dejati želim, da je zakonodaja eh, na področju državljanstva znotraj evropskega sistema mogoča, brez da bi prišli kakšne pravne meje. Vsaka oseba brez državljanstva ni nujno eh, migrant. Nekateri eh, ljudje niso prišli v Evropsko unijo, ampak so se tukaj rodili. Ampak migrant ni nujno oseba, ki je prečkala neko mejo in to je koncept, ki ni vedno jasen. Migrant je oseba, ki ni državljan neke uh, države. Razlikujemo med migranti in državljani. In uh, migracijsko pravo pokriva tiste, ki niso državljani. Ne gre torej za načelo nekega gibanja, ampak za dejstvo, da to niso državljani. Te osebe so torej z nekega vidika migranti, zato ker niso državljani posamezne države. In eh, člen 69 pogodbe o delovanju Evropske unije govori točno o tem. Osebe brez državljanstva so migranti v Evropski uniji po definiciji in reševanje uh, njihovih vprašanj je reševanje migracijskih vprašanj. In tukaj gre za pristojnosti uh, in porazdelitev pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami. In eh, status oseb brez državljanstva, njihov migracijski status, bi torej lahko temeljil na pogodbi, ki govori o migracijskem pravu. Takšna zakonodaja bi lahko uh, govorila o pogojih za prebivanje oseb brez državljanstva, o njihovem statusu, kdaj je naprimer neka oseba oseba brez državljanstva in kdaj to ni oseba brez državljanstva. To vprašanje bi lahko reševali tudi z vedika vračanja v tretje države, kar je trenutno zelo pereča tema. To je zgolj eh, razmislek eh, v zvezi eh, s to temo. Imamo tudi nekaj več idej, kar se tiče morebitne zakonodaje, ampak v to se ne bom spuščala, ker časa ni veliko. Naj počasi prejdem k sklepom želim, da si zapolniti, zapolnite naslednje uh, glavne misli. Trenutno obstaja veliko medijskega prostora za ukrepanje eh, v zvezi z osebami brez državljanstva na ravni Evropske unije. Potrebujemo ustrezno politiko, naprimer prek eh, mahkega prava. Eh, pripraviti je treba dolgoročno eh, strategijo za reševanje vprašanja eh, apatridnosti. Eh, s to razpravo je treba začeti na tej eh, supranacionalni ravni. Zmanjševanje števila oseb brez državljanstva je eh, mogoče doseči eh, prek eh, prava, eh, prek reševanja vprašanja izgube drža, državljanstva, naprimer. Zaščititi pa je treba te osebe, eh, naprimer prek eh, zakonodajnih ukrepov. Eh, s pomočjo statusa migranta. Toliko eh, z moje strani. Želela sem omeniti še dve temi, ki jo obravnava eh, poročilo in to je dejavnik ki bi še povečal uh, število uh, Eh, oseb brez državljanstva v določeni državi. Eh, statistika je pokazala, da se to ne dogaja. Eh, uvedba zakonodaje, uvedba postopkov ne povzroči povečanja števila oseb brez državljanstva v določeni državi. Načeloma, takšen dejavnik eh, ni relevanten za vprašanje apatridnosti. Eh, osebe brez državljanstva so migranti, ampak pogosto so to ljudje, ki ne potujejo ravno eh, veliko. Prosilci za azil so po definiciji, naprimer, ljudje, ki veliko potujejo, zato ker se želijo izogniti nevarnosti. Drž osebe brez državljanstva pa so preprosto uh, ljudje, ki ne potujejo veliko, zato ker uh, ne morejo potovati. Tudi ta eh, razprava o azilu je bolj mit kot pa realnost. In na to še eh, postopki za eh, določitev apatridnosti in primeri dobre prakse. No, moji kolegi bodo govorili o tem, tako da te teme ne bom ravnavala. Če imate kakšno vprašanje, pa ga lahko od name naslovite. Tukaj sta še druga dva avtorja poročila in pa jaz kot sem dejala, se nam nista mogla pridružiti, ampak vseeno sem ju želela omeniti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Svajder, to je bilo zelo zanimivo. Lahko čestitam univerzi eh, v Amsterdamu in drugim univerzam, ki eh, prav tako sodelujejo pri tem delu. Sedaj pa je skrajni čas, da predstavim gospoda Adolfa Somaribasa, ki bo predstavil zelo zanimivo eh, študijo. Mislila sem, da eh, je to študija, ki jo imamo v eh, rokah, ampak očitno sem se zmotila. Izvolite, veseli smo, da ste tu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predstavljam platformo EMN o osebah brez državljanstva študija, ki smo jo pripravili, se nanaša na apatridnost v Evropski uniji. Kopij nažalost ni na voljo, zato ker jih najdete na spletni strani e MN. Ampak ista načela eh, najdete tudi v študiji. Predstavil bom evropsko migracijsko mrežo. Vzpostavljena je bila leta 2003, vzpostavila je Evropska komisija v imenu Evropskega sveta, zato da bi zagotovila redno izmenjavo zanesljivih informacij o a, eh, migracijah in azilu v Evropski uniji. Odločitev eh, sveta iz leta 2008 nam je zagotovila pravno podlago za naše delo. Zaenkrat imamo 29 nacionalnih kontaktnih točk, imamo 27 eh, kontaktnih točk v državah članicah, Danska je samo opazovalka, eh, Švica deloma sodeluje, Norveška pa je eh, polnopravna članica. Namen EMN je bil in je še vedno ta, da institucijam in agencijam ter tudi javni, eh, javnosti eh, zagotovi vse podatke, ki so povezani z migracijami in zazilom. Kako ljudje končajo v situaciji, ko nimajo državljanstva? daljinec ne deluje dobro, pravi govornik. Sklepi sveta za pravosodje in notranjo politiko iz leta 2015, decembra 2015, so pozvali k uh, vzpostavitvi platforme za izmenjavo informacij in do najboljših praks med državami članicami cilj je bil ta, da se zmanjša število oseb brez državljanstva, da se te osebe zaščiti in zmanjša tveganje za diskriminacijo. To se je zgodilo tekom eh, luksemburškega predsedovanja. Včas nam je, da poskušamo izvajati uh, to platformo. Sam predstavljam Luksemburško kontaktno točko Jemen. Naš usmerjevalni odbor je to eh, potrdil in sicer 11. maja lani. In to je študija, ki smo jo opravili. Eden od eh, instrumentov, ki jih zagotavlja je men, so ad hoc vprašanja. Na ta je treba odgovoriti v štirih tednih ali manj. Zastavili smo ad hoc vprašanja državam članicam, zato da bi ugotovili, kakšne so razmere za osebe brez državljanstva v Evropski uniji. Prejeli smo odgovore 25 držav in na to razvili ta politični dokument, ki ga najdete na spletni strani EMN. Prvi osnutek tega dokumenta je bil predstavljen državam članicam na stalnem predstavništvu Luksemburga 12, 20. oktober, se opračujem, lani. Zahvaljujoč razvoju platforme smo že od samega začetka naprej začeli razširjati ta sistem ne zgolj na države članice, ampak tudi na mednarodne organizacije in nevladne organizacije. Šlo je torej za sodelovanje e MN, UNHCR in eh, Evropske mreže za eh, osebe brez državljanstva. Ključni sklepi, do katerih smo prišli, so naslednji. 24 držav članic je podpisnic konvencije iz leta 1954 eh, na temo statusa oseb brez državljanstva. 19 držav članic pa je podpisnic konvencije iz leta 1961 o zmanjševanju števila oseb brez državljanstva. Naj eh, povem, da je Luksemburg ravno kar eh, ratificiral konvencijo, eh, ni pa še bilo vse sprejeto eh, v Združenih narodih. Smo pa eh, sprejeli oziroma prilagodili eh, postopek o določevanju statusa osebe brez državljanstva v Luksemburgu. Postopki v državah članicah za določanje osebe brez državljanstva so različni. Obstajajo štirje tipi. Nekatere države članice, Francija, Združeno kraljestvo, Mačarska naprimer, so oblikovali administrativne postopke za zagotavljanje apatridnosti, druge države članice imajo splošne eh, administrativne postopke oziroma Eh, je ta postopek vključen znotraj nekega drugega postopka. Na to imamo ad hoc administrativne postopke, naprimer na Irskem eh, potekajo takšni postopki in na to imamo eh, sodne postopke. Povedati je treba, da ima Italija dva tipa postopkov. Sodni postopek in administrativni postopek obravnava osebe se razlikuje glede na to, če ima pravico do prebivanja ali ne. Imamo tudi Belgijo v takšni situaciji. V večini držav članic je največja težava, s katero se soočamo, ta, da ni neposredne povezave med uh, statusom osebe brez državljanstva in uh, pravico do bivališča. in na ta način nastaja veliko težav. Pravica do vseh eh, pravic, naprimer izobraževanja, eh, trga dela, eh, zdravstva, je odvisna od statusa prebivalca, od pravice do bivališča. In na ta način nastane pravni vakum za eh, osebe brez državljanstva, ki eh, imajo morda eh, ta status, nimajo pa pravice do bivališča. Kot je dejala kolegica, je treba izpostaviti tudi otroke, ki so rojeni v neki državi članici, ampak nimajo državljanstva. Ampak v večini držav obstajajo pravne vrzeli. Otrok, ki je rojen, brez državljanstva na območju te države, nima dostopa do državljanstva. To se je naprimer zgodilo eh, ali pa se zgodi otroku sirske matere, ki eh, sama pride v Luksemburg, tam rodi otroka in težava je ta, da ona ne more prenesti svojega državljanstva na otroka, eh, nastaje pa zmeda na ravni lokalnih oblasti naša nova nacionalna zakonodaja bo poskušala rešiti ta vprašanja, ampak do sedaj je bila to glavna težava. Težava je tudi ta, da nimamo posebnega postopka za ugotavljanje statusa mladoletnika brez spremstva. Tako da ponavadi uporabljamo ista merila za mladoletnike kot za odrasle. Upoštevati pa je treba dejstvo, da so to ranljive skupine ljudi, ki jih moramo obravnavati drugače. Kolegica bo to, bo to bolje pojasnila, ampak težava je to, da smo sedaj sredi eh, migracijske krize priča številnim migrantom, ki eh, sem prihajajo eh, z otroki, ki so se jim rodili medtem ko so potovali proti Evropi. V Turčiji, v Jordaniji, v Grčiji, naprimer. To so otroci, ki ne obstajajo pravno gledano, ni dokaza, da so bili kjerkoli registrirani in ta vprašanja moramo rešiti. Kolegica dejala, da eh, ti imigranti ne potujejo, ampak eh, deloma je to res, deloma pa so v tem primeru to otroci, ki eh, so jih starši pripeljali v Evropo. Ta preglednica eh, je bila pripravljena v UNHCR. Ali lahko povečamo to preglednico, pravi gospod Morajs? No, zdaj pa je nastal kaos. To je preglednica, ki so jo pripravili kolegi iz UNHCR na podlagi eh, vodiča, ki ga lahko uporabljajo eh, vsi administratori. Eh, gre za države, ki nimajo standardnega postopka pripravili smo skupno konferenco eh, e NS, EMN in UNHCR in sicer 18. januarja 2017, letos torej. Konference nismo organizirali v pravem času, zato ker je bil parlament takrat v Strasburu, tako da številni eh, poslanci niso bili na voljo. Prišli smo do eh, naslednjih sklepov, ki so zanimivi. Če želimo odpraviti, izkoreniniti eh, apatridnost, potem moramo eh, ubrati zelo praktičen eh, pristop, ki se osredotoča na posameznike v vsaki državi članici. Poraja se vprašanja zaradi ranljivosti otrok brez državljanstva, še posebej glede na število otrok, ki izginja mladoletnikov brez spremstva, ki izginjajo v državah članicah. Kot sem že omenil, smo ugotovili tudi, da ni nekega enotnega postopka za ugotavljanje eh, apatridnosti v državah članicah. Mislim, da je treba tudi jasno eh, razlikovati eh, med takšnimi postopki in azilnimi postopki. Nočemo, da se na to eh, prosilce za azil, ki, eh, katerih prošnja ni bila odobrena, eh, lotijo takšnega postopka za ugotavljanje statusa osebe brez državljanstva in zlorabijo ta postopek. Predlagamo naslednji akcijski načrt. Sodelovati treba z nevladnimi organizacijami in mednarodnimi organizacijami, UNHCR in UNICEF-om pri eh, pripravi eh, nekakšnega projekta kartiranja eh, Eh, v katerem bomo identificirali eh, ranljive osebe brez eh, državljanstva v državnih članicah. To bo prvi korak in na to lahko to razširimo na druge posameznike brez državljanstva. Drugi ukrep je ta, da lahko poskusimo razviti skupen pristop, na katerem lahko delajo države članice, da bi lahko tako uvedli enotne postopke za ugotavljanje statusa apatridnosti na nacionalni ravni. Premostili bomo to vrzel, o kateri je govorila gospa Svajder. Platforma je namenjena izmenjavi najboljših praks in razvoju nezavezujočih smernic. Imamo različna orodja, ki jih pripravlja EMN, eh, ad hoc vprašanja, konference, postop, podatke in tako naprej. Vse to lahko uporabimo za to, da bi uh, skupaj poskušali eh, urediti uh, situacijo oseb brez državljanstva. Premir, preveriti moramo, kakšni stroški lahko pri tem nastaje, nastajajo. Stroški uh, pravne pomoči in postopkov so zelo visoki v nekaterih državah članicah v Združenem kraljestvu pravno pomoč zagotavljajo nevladne organizacije, poskušati moramo zmanjšati eh, obseg takšnih težav. Prihodnje ukrepi, kot veste, ima MN dve platformi. REG, strokovna skupina za vračanje in pa platforma o eh, osebah brez državljanstva. Ustvarjamo delno okolje, eh, ki bo nosilo ime AMI, in bo odprto za nevladne organizacije, mednarodne organizacije in civilno družbo. Poskušali bomo izmenjevati kar največ informacij o oseba brez državljanstva. Vsi bodo lahko prispevali na tej platformi in pridobivali informacije. Še naprej bomo zagotavljali tehnično pomoč državam članicam o vprašanju oseb brez državljanstva. Dobra stvar te mreže je, da lahko za pomoč zaprosimo tudi strokovnjake držav članic, če nekdo poma, eh, potrebuje pomoč. Še naprej eh, bomo poskušali analizirati eh, napredek, ki je bil dosežen in kar se tiče rezultatov, do katerih želimo priti. Bomo vsako leto organizirali konferenco, na kateri bomo obravnavali dosežke, še naprej pa bomo ozaveščali države članice in ljudi znotraj držav članic. Sodelovali smo naprimer z malteškim predsedstvom. Omenjeni smo bili na uh, sestanku Skife in tudi z estonskim predsedstvom bomo uh, sodelovali enako velja za avstrijsko predsedstvo in bolgarsko predsedstvo. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa bomo omogočili še poslancem, da postavijo vprašanja. Omenili ste zelo aktualne teme. No, mi smo predstavitev organizirali v štirih delih. Vem, da bodo poslanci prišli, prihajali in odhajali. Uh, Eh, lahko se navežete na kakšno posamezno temo ali pa postavljate bolj splošno vprašanje. Tukaj smo lahko nekoliko fleksibilni. zelo drzno pa bi bilo tudi, če bi dobili odgovor od tistih, ki sploh še niso imeli svojih predstavitev. Če sem to reči, da ste strokovnjak, da neko področje se lahko kar mirno javite k besedi. Upam, da razumete, kaj hočem povedati. Katarina Činiči je prva na vrsti. Hvala, predsednik, hvala tudi za to, da upoštevate časovne potrebe poslancev. No, rada bi se zahvalila našim gostom, ki so nam predstavili svoje delo na zelo zanimiv in poglobljen način. Vprašanje statusa predržavljanstva patridnosti je vprašanje, ki zahteva vsekakor uh, našo popolno pozornost, eh, tudi z pravnega vidika, kajti uh, Eh, pravnih eh, zadrek je tu kar veliko. Prav tako so številne posledice, ki jih eh, čutijo posamezniki zaradi dejstva, da nima državljanstva. No in vse to je vsekakor nekaj, kar predstavlja velikansko obliko diskriminacije, še posebej, kar zadeva mladoletnike. In le Nekatere države so natančno obravnavale to tematiko, sama prihajam iz eh, Italije in Italija je država, ki je poskušala razrešiti to problematiko tako z političnega kot eh, pravnega eh, vidika in tudi z vidika priznavanja državljanstva. Naša država, naprimer, pripoznava državljanstva državljanstvo eh, mladoletnikom rojenim v Italiji, staršem brez državljanstva. Eh, to zagotavlja zakon tudi 1961. Pomembno je, da se lotimo te tematike na evropski ravni in da poiščemo enotne rešitve za vse države. Kajti menim, da je to tema, eh, tema vse mm, brez državljanstva, tema, ki je zelo aktualna pa tako eh, drži. In eh, o tem smo že govorili, da so med migranti tudi številni otroci, ki prihajajo sem sami, ne poznamo niti njihove identitete, prav tako je kar nekaj otrok, ki se rodi na poti in eh, zato mislim, da se ne moremo ogniti obravnavi te tematike. Pomembno je, da na našem ozemlju, še posebej ranljive osebe, kot so otroci, eh, vsekakor začnemo voditi, kajti to so ljudi, ki fizično obstajajo, pravno pa ne, ker nima državljanstva in to je treba rešiti. Tako da mislim, da je pomembno, da se začenjamo lotevati te teme začenši z ukrepi, ki jih pripisuje OZN ali z drugimi ukrepi, ki so eh, primernejši za to, da se podeli ali prizna državljanstvo. In to bi lahko bil prvi korak. Število osebe državljanstva se lahko vsega, samo še povečuje in eh, mislim, da se treba vprašati, ali morda res ni čas, da poglobimo to razpravo, da poglobimo eh, razmišljanje tu in da gremo v smer direktive, ki določa določene eh, minimalne standarde, ampak na enot način za vse države članice. Kajti nekatere države, kot Italija, eh, že imajo zakonodajo, druge spet ne. Zanimalo bi me torej še nekaj več vaših mnen glede statusa eh, mladoletnikov, eh, mladoletnikov migrantov in paranljivih eh, skupin. Morda potrebujemo celo specifično eh, zakonodajo ali pa vsaj določbe, ki zadevajo te kategorije, ki so v primerjavi z ostalimi vendarle bolj ranljive skupine, eh, bolj nebogene in mislim, da jim moramo zagotoviti vsaj nek minimum eh, Eh, garancij, kar zadeva temeljne pravice, eh, ki gredo še posebej otrokom in eh, najmlajšim. Tu me torej zanima mnenje naših gostov glede teh dveh vprašanj. Torej, ok, mehko pravo v redu, ampak mislim, da že lahko začnemo razmišljati o direktivi in tudi o neki posebni ureditvi za mladoletnike. Prosim za odgovor. Hvala lepa. Thank you very much, Katerina. May I just... Hvala. Ali smem samo nekaj dodati k temu, kar je povedala gospa Činiči? Gospod Somaripos, vi ste govorili o vlogi nevladnih organizacij, o vlogi brezplačne pravne pomoči. Ta se seveda razlikuje od države do države. V Združenem kraljestvu imamo PRCBC, ki je neuradna organizacija, ki se ukvarja z osebami brez državljanstva, predvsem z eh, otroki brez državljanstva. Ali lahko kaj poveste o problemu dostopanja do pravne pomoči? Uh, ker je bil obseg te pomoči zmanjšan. In kako lahko to primerjate z situacijo v drugimi državami članicami, v kolikšni meri države članice nudijo pravno pomoč za takšne primere in kolikšni meri države članice financirajo uh, oziroma poskrbijo za infrastrukturo, ko gre za takšno pomoč. Mislim, da bi to morali bolj podrobno preučiti. To je namreč zelo pomembno, predvsem za otroke brez državljanstva. Gospod Mamikinc je naslednji. Hvala, zahvaljujem se eh, gospe Kati Svider za odlično predstavitev. Eh, mene zanima eh, tako imenovane osebe brez državljanstva v Latviji in Estoniji ali pa za nedoločenim državljanstvom v Estoniji. Ti so bili eh, rojeni na našem eh, teritoriju, tam so živeli že stoletja, v Latviji ne morejo sodelovati v lokalnih, v regionalnih, v evropskih volitvah. Eh, sedaj predstavljajo približno 14 odstotkov populacije Latvije. Teh ljudi je v Latviji 255 tisoč, v Estoniji pa 80 tisoč predstavljajte si 14 odstotkov Rusije, Turčije ali pa Kitajske, predstavljajte si, da bi eh, to lekšen delež prebivalstva bil na enak način izključen iz eh, političnega in drugačnega življenja. Pravotovo bi potem imeli veliko resolucije Evropskega parlamenta o tem, kako nujno je izboljšati eh, razmere v katerih živijo ti ljudje. Zato me zanima, zakaj se vam zdi, da evropske institucije niso posvetile toliko pozornosti tem osebam brez državljanstva v Latviji in pa v Estoniji. Gospa Ždanoka. Ja, sem članica odbora za peticije, ampak v prejšnjem mandatu sem pa bila v odboru Libe. In v obeh odborih smo z različnih vidikov obravnavali problem apatridnosti in seveda je to zelo povezano tudi z mojo državo, Latvijo in pa z Estonijo, kot je ravno omenil gospod Mamikins. Najprej se zahvaljujem vsem govornikom za predstavitev študije. Študija, obe študiji sta odlični, obe sem prebrala. Gospod Svider bi poprašala o definiciji. E, problematična je tudi ta diskrepanca med definicijami, ki jih uporabljamo v Evropski uniji in pa tistimi iz ZN. E, po definiciji ZN so vsi tisti, ki niso državljani neke države, non-citizens, ne državljani. Za Evropsko unijo pa so to državljani tretjih držav, third country nationals. Ta definicija državljani tretjih držav je nekoliko kočljiva, kaj ti tudi apatridne osebe in eh, nedržavljani spadajo v to disciplino. Eh, in eh, tako te osebe, ki nimajo državljanstva, nekako padajo v definicijo državljanstva. In imamo tudi posebno direktivo, ki ureja pravice teh ljudi, če se preselijo iz ene države v drugo. Ampak še vedno je problematično to, da pojem apatridnosti zaradi takšnih definicij je nekako se zdi, kot da izginja. Na to že dol časa oprav, eh, opozarjam, ampak eh, to ni povzročilo potrebnih sprememb v zakonodaji tukaj. Pa še sama definicija oseb brez državljanstva, torej apatrib, apatribnosti. In tukaj imamo še primer Estonije in Latvije. Tukaj bi se navezala na tretji odstavek vašega poročila, gospa Svider. Gre za posebna, poseben primer nedržavljanov Latvije in pa uh, oseb z nedefiniranim državljanstvom v Estoniji. Šesto tisoč oseb bi naj bilo uh, v Evropski uniji, torej oseb brez državljanstva. Ali ste v to definicijo vključili tudi te osebe iz Estonije in Latvije? Kajti tam jih imamo uh, približno 300 tisoč oseb z tem čudnim statusom, torej oni niso državljani ali pa so državljani za, ali pa so osebe brez uh, natančno določenega državljanstva. Tukaj imamo tudi odločitev sodišča, ki pravi, da so ti, te osebe ne tujci, ne državljani in ne osebe brez državljanstva, ampak so to osebe za posebnim pravnim statusom. In uh, ko sem preučila to, kaj pravi ustavno sodišče ob tej definiciji, se zdi, da spadamo v definicijo iz stavka 3.2. Se pravi, smo drž to so državljani, ki pa. Um, so brez določenih pravic, državljanskih pravic. Torej, eh, tu je zapisano, sprašuje se, ali, eh, torej, vprašanje je tudi, ali takšni eh, podnarekovaj drugorazredni državljani Latvije imajo recimo evropsko državljanstvo. In podobno je v primeru Estonije. Ti ljudje so recimo izključeni iz uh, brezvizumskega režima. Torej, jaz ne razumem, kako se sedaj povezuje ta drugorazredna državljanstva državljanskost z državljanstvom Evropske unije. Jaz sem to vprašanje obravnavala tudi v poročilu v prejšnjem mandatu. Predtem smo imeli tudi poročilo Katajno, ki se je s tem ukvarjalo. Morda imate vi kakšno idejo, kako bi lahko rešili ta problem? Ja, in predtem se je spremenilo tudi enega izmed mojih poročil res je, da ste tukaj zelo odločno nastopili. Vidim, da gospa Svinder eh, Kima morda ima kakšen odgovor za to. Eh, vprašanje. Jean Lambert. Hvala, vnaprej se upravičujem, da bom morda morala oditi še pred koncem predstavitve. Imam nekaj vprašanj. Na enega izmed teh vprašanj ste mogoče odgovorili, preden sem prišla. Ampak eh, vseeno, zanima me, ali je svet Evrope aktiven na tem področju in če ja, kakšne so možnosti za skupne ukrepe Evropskega parlamenta in pa sveta Evrope. In pa drugič, Eh, omenjeno je bilo tudi pomankanje eh, koherence na ravni držav članic. Eh, nekatere države članice imajo to definicijo oseb, ki nimajo državljanstva, ampak potem ne ukrepajo naprej, recimo, ko gre za dovoljenje za prebivanje in tako naprej. Ali ste raziskali, zakaj je to tako, kako, je, kako se ministrstva tega lotevajo. Jaz težko razumem, kako ne, ne, naredijo, kako ne vzpostavijo te povezave med tema dvema stranema. In pa potem še, kot je rekla gospa Činiči, zakonodajne možnosti. Uh, mi imamo post, torej teče postopek spreminjanja eh, skupne eh, direkt, uredbe o azilnih postopkih tukaj smo skušali rešiti tudi problem oseb brez državljanstva. Ali vam pade na misel še kakšna druga zakonodaja, kjer bi lahko nekoliko razjasnili to področje? Morda je komisija kaj o tem povedala v svojem novem sporočilu o um, otrocih, migrantih brez spremstva. Dobro, lahko imamo tukaj, lahko sprejemamo lepe resolucije, ampak dejansko bi veliko pomenilo, če bi dejansko dobili neko zakonodajno spremembo na tem področju. Saraja Post je naslednja. Hvala, Klot. Opravičujem se, da sem zamudila. Ampak skušala sem razumeti, zakaj gre, kajti ta tema je izredno pomembna. Jaz se intenzivno ukvarjam z eh, razmerami, v katerih živijo Romi v Evropski uniji. In pripričana sem, da obstaja veliko Romov brez državljanstva, tudi v Italiji. In sicer je to posledica vojne na Balkanu. Pred leti so se tam rodili otroci, ki sedaj nimajo državljanstva. Bili so rojeni brez državljanstva. In um, do sedaj nisem zasledila nobenega poizkusa za to, da bi rešili uh, ta problem, podobno kot pri nacionalnih strategijah za Rome. Eh, težko je dostopati do česarkoli, če nimaš državljanstva. In pa potem uh, imamo tukaj še problem eh, drž, Romov brez državljanstva in kjer se jim ta status vleče skozi generacije, eh, ker pač ne poskrbijo za eh, rojstne certifikate ali pa iz kakšnih drugih vzrokov. In to se dogaja v naših državah članicah. Jaz sem v svojem poročilu o integraciji Romov pozvala komisijo naj nadzoruje situacijo v državah članicah in da naj poskrbi za pravno zavezujočo zakonodajo o identifikaciji in varstvu ljudi, ki jim ni priznano državljanstvo. Vse ti ljudje nimajo dostopa do uh, osebnih dokumentov, ne morejo se gibati po Evropi, nimajo pravice do prostega gibanja, torej praktično nimajo pravic. Prav tako sem pozvala komisijo naj pripravi direktivo o um, o podeljevanju državljanstva. Vidim, da ste to imenili tudi v vaših predstavitvah in jaz eh, to podpiram, kaj ti poskrbeti moramo za te ljudi, ki so se rodili pri nas, ki so se morali potem zaradi vojne seliti, eh, predvsem pa, če gre tukaj za otroke. Ne moremo tukaj govoriti o državah članicah, kaj ti poskrbeti te eh, osebe preprosto nimajo pravice do osnovnih eh, urednot in pravic, eh, ki bi jih naj nudilo državljanstvo Evropske unije. Torej, vi ste govorili o 600 tisočih, skoraj polovica jih je v baljskih državah. Jaz mislim, da je teh ljudi še veliko več. Jaz sem bila tudi na konferenci o osebah brez državljanstva v Luksemburgu in v, tam v statistike Romov sploh niso vključili. Jaz vem, da nekatere države članice, da v nekaterih članicah živi na deset tisoče Romov brez državljanstva zelo veliko ljudi, ki so jim odrečene njihove osnovne pravice in vrednote. Ki nima tih vrednot, ki bi jih naj mi zastopali. Torej, nimam nekega konkretnega vprašanja. No, ampak mogoče to, kako to, da komisija to smatra za nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. To so ljudje, ki nimajo ne nacionalnih pravic, ne evropskih pravic, sploh nobenih pravic nimajo. Zanima me, kakšni bi bili tukaj vaši predlogi. Mari Kristin Vržijata. Hvala lepa. Predsednik, najprej se opravičujem za zamudo. Četrtkov program je nekoliko napet, predsednik. Čas je treba združiti nezdružljivo. In eh, nekateri moramo tudi oditi dokaj zgodaj. Obveznosti je pa kar nekaj. Če prav razumem, številka 600 tisoč še pa tridel na ozemlju EU predstavlja številko, ki je je sporna. Ampak, če pogledamo to številko, 600 tisoč apatridov na ozemlju EU za kontingent 6 milijonov apatridov v svetu, potem nimamo ne vem koliko velike težave, nič cela 7,8 odstotka, to je tisti delež prebivalstva EU, tudi v primerjavi z globalnim prebivalstvom. Tako da mislim, da nas čaka nek premislek. In ta premislek mislim, da mora v prvi vrsti zadevati tiste, ki so apatridi že desetletja in resnično me zanima, če mi lahko nekoliko bolj natančno opredelite, kaj vključuje ta številka. In odgovor kolegi Ždano, ki kaj ti očitno je, da imamo osebe, ki niso ne državljani, ne apatridi in to ima za posledice tudi določene elemente nacionalnega državljanstva, kajti imamo osebe, ki nima nikakršnega statusa. Tako da tudi o tem mislim, da je treba razmisliti o najboljših eh, možnostih za to, da dosežemo nek napredek s tem v zvezdi, kajti zdi se mi, da smo nekoliko nejasni tu in mislim, da imamo zdaj resolucije o apatridnosti v svetu, vseeno pa se je potrebno pogovoriti tudi o posledicah, o posledicah migracijskih tokov. Zdaj mislim, da imamo resen problem, eh, evropski problem, ki ga je potrebno najprej v prvi vrsti rešiti. Hvala, Mari Kristini. Ja, dejansko mislim, da bi po tem predstavitvi morali imeti nekakšno strategijo Evropskega parlamenta. Ehm, torej, zelo zamujamo že, tako da moramo kar nadaljevati. Prosim dva predstavnika, da odgovorite na ta vprašanja in potem postite še nekaj za vaše kolege. morda se lahko osredotočite na ta ključna vprašanja, kot jih je zastavila gospa Čeniči, gospa Ždanoka in potem pustite te zadeve povezane z otroki za ostale. Ja, ta številka 600 tisoč se pojavlja v različnih poročilih, ampak strinjam se s poslanci, ne moremo vedeti, koliko apatridnih oseb imamo v Evropski uniji. Zato je INM e eh, skušala takoj na začetku kartografirati to situacijo s pomočjo držav, čla, eh, s pomočjo navladnih organizacij. Smo skušali identificirati realne probleme na terenu. Eh, skratka, s pomočjo nevladnih organizacij, s pomočjo naše um, z naše organizacije bomo skušali nekako preučiti situacijo na terenu. In strinjam se tudi s tistimi, ki so rekli, da moramo urediti registracijo mladoletnih oseb, ki prihajajo v Evropsko unijo. To je po mojem mnenju popolnoma nelogično, da so pri nas otroci, ki očitno obstajajo, lahko se jih dotakneš, ampak preprosto ne obstajajo. E, nikjer niso zabeleženi, ne morejo iti v, šoli, v šolo. Jaz e, poznam primer, ko nas je policija opozorila na to, da morata neka dva e, otroka v šolo, uh, Eh, kajti to je eh, skratka. Um, Obveznost po zakonu. Potem, latvijski kolegi. Delovna skupina INM e uh, eh, ima tudi predstavnike iz Latvije in Estonije in mi skušamo ugotoviti, kako bi lahko rešili ta problem oseb za nedoločenim državljanstvom. Potem pa še stroški. Ja, eh, ena izmed nevladnih organizacij v Združenem kraljestvu nam je poročala o stroških, ki jih imajo s temi postopki. Eh, kar se tiče pravne pomoči, pa dobijo Eh, mladoletniki pravno pomoč, razen v Latviji in pa v Združenem kraljestvu. In v Združenem kraljestvu so postopki precej dragi. In pa še zadnja točka. predstavnica iz Združenega kraljestva je pravilno povedala, ni logično, da ima nekdo status uh, osebe brez državljanstva in potem mm, nima dostopa do ničesar drugega. Um, imamo znan primer iz Luksemburga, ko ima oseba status brez državljanstva, ampak nima pravice, da ostane v tej državi, kaj ti ne obstaja nobena povezava med uh, migracijskim pravom in pa pravom o apatridnih osebah. Številni postopki, ki um, določajo status uh, osebe brez državljanstva, tudi zahteva uporabo pravnih sredstev v neki državi. Tako da tukaj moramo poskrbeti za zgodnjo registracijo, to upravlja EASO v eh, žariščnih točkah in pa tudi druge agencije, ki sodelujejo z EASO, lahko poskrbijo, lahko poskrbijo za registracijo, eh, če imamo opravka recimo z mladostniki ali otroci brez spremstva potem pa moramo še poskrbeti za te povezave na evropski ravni. In sicer, da če imaš status osebe brez državljanstva, potem moraš dobiti dovoljenje za prebivanje v državi, ki ti je podelila ta status. status. Na ta način lahko uh, poskrbimo za ustrezno zakonodajo, ne da bi s tem posegali v državljanske pravice. Kar se tiče stroškov pravne pomoči pomoči, pa je tukaj eh, tudi mm, absurdno, da je breme, eh, da je dokazno breme na strani otrok. Predstavljate si eh, otroka, mladostnika, ki mora poskrbeti za dokazno, za dokazno breme v takšnih primerjih bi morali imeti nekakšno možnost poseči v te postopke. INM, e eh, v enem smo pripravljeni eh, nuditi vsakršno pomoč, smernice, eh, karkoli je potrebno, da pomaga tem osebam, seveda v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami. Se pravi, tukaj ne gre toliko za to številko, Eh, gre za eh, problem, da prihaja toliko otrok in preprosto sploh nimamo nobenega pregleda nad to situacijo. Ja, veliko imamo še odličnih govornikov, še kasneje pa so dobili možnost, pa se vendar morda bi vi odgovorili na specifično vprašanje. Uh, uh, uh, ja, par vprašanj bi rada odgovorila v zvezi z sodelovanjem s svetom Evrope? To je, mislim, da zelo dobro vprašanje in mislim, da je to resnično lahko nekaj, kar predstavlja odlično sodelovanje, kajti mi delamo na, oziroma svet Evrope dela na vprašanje državljanstva bistveno dlje kot EU, imajo konvencijo o državljanstvu in pa veliko izkušenj in znanja na temo državljanstva. Prav tako nima podobnih težav kot Evropska unija, kar zadeva pristojnosti. Ne vem, kako to politično funkcionira, ampak kar zadeva eh, strokovno znanje, dokumente, pa je to vsekakor zelo dobra oblika sodelovanja. Kar zadeva status rezidenta hm, oseb brez državljanstva, nobeno državo, ki ima Eh, opredeljen postopek za ugotovitev apatridnosti tega ne počne. Tiste države, ki imajo poseben postopek za ugotovitev eh, apatridnosti, potem na podlagi ugotovitve apatridnosti podelijo status rezidenta. Obstaja nevarnost, da bi nizozemska to htedigle storiti, upamo, da ne, iz tega, kar eh, vlada pravi v tem eh, trenutku. Se še niso odločili do tega, okrog tega in da njihova ugotovitev Eh, ne vodi v kaj takega, tako da to bi bilo problematično. Eh, dejstvo pa je, da je to nekaj, kar je povezano tudi z statusom rezidenta. To sem hotela še izpostaviti. Glede zakonodajnih eh, težav, tudi to je politično vprašanje, ne vem, ali pravno gledano je postaja kakšna velika potreba potem, da se zakonodajno sprejme, kdo je eh, apatridna oseba. Imamo direktivo o vračanju in ta direktiva že določa, da se osebo lahko pridrži za potrebe vračanja. Le, če obstaja nek, eh, neka razumna perspektiva eh, dejanskega vračanja in ne vem, kako lahko nekoga vrnemo v državo, ki je ni. Ali je sploh razumno razmišljati, da obstaja perspektiva vrnitve? Tako da veliko je v Evropski uniji nove zakonodaje o migracijah, ki zahteva in to vrstne rešitve. Torej, kar nekaj pravnih eh, ukrepov je, ki kaže na to, da je potrebno opredeliti status rezidenta eh, za apatridne osebe. No, potem še vprašanje okrog definicij. Definicija potrebne osebe v primerjavi z državljani v Estoniji to je, in, in Latviji je eh, predmet razprave med latvijsko vlado eh, in eh, organizacijami. Dejstvo je, da Latvija ne vidi ne državljanov kot apatrido ali kot državljanov. Tako da gre za zelo binarno koncept. Oseba, ki nima državljanstva, je apatrid. Ali si državljan, če nisi, si apatrit. Umestnega statusa ni. Tako da z tega vidika je nemogoče, da neka država pravi, da ja, imamo neko skupino ljudi, ki so kakor da državljani, ampak niso. Eh, zdaj, ali so državljani in posledično tudi državljani EU, ali pa niso in potem so osebe brez državljanstva ali jih vključiš ali pa ne, ampak potem ne nadziraš več, kdo so ali niso. Potem je pač stvar mednarodnega prava, da pove, kaj so. Poleg tega, da je to politično zelo napeto, napeta tema v Latviji sami. Eh, ampak na mednarodni ravni, če imamo ne državljane, ki se potem naselijo v drugi državi članci in dobijo otroka, se takšnega otroka lahko eh, ponovno registrira kot nedržavljana v Latviji. Ampak tak otrok je brez državljanstva, ima pa določene pravice v državi, v kateri je rojen. Ampak, eh, glede na to, da to ni državljan Latvije, so te osebe nekako potem v umestnem vakumu. ljudje so bodisi državljani ali pa nimajo državljanstva. To je edino, kar je možno. Sicer. Eh, dobro, dejalas, dejali ste, da vaši kolegi ravno kar zagovarjajo doktorate na to temo. Vidim, zakaj. Mene, mislim, da bi tudi jaz moral kaj takega storiti preliste. In to mi se mi zdi odlično področje. To, to je nič dobrega. To je slabo, da morajo ljudje doktorirati iz eh, потребности. Четвъртък е, къде мора в Бозго да водите. Ja, to pač je tako ob četrtkih. Mimo grede, povabili smo tudi eh, svet Evrope, ampak eh, žal niso otegnili. Tako, gremo zdaj na naslednje tri govornike in eh, prosil bi vas, če ste lahko nekje znotraj desetih minut, da podate povzetek, kajti ljudje bodo morali začeti odhajati. Žal je četrtek. Torej, če, če lahko nekako nakratko podate bistvo. Gospa Klaus iz UNICEF-a. Ja, kar nekaj je že bilo povedanega, mm, nekaj provokativnih idej. Mislim, da bo to lahko pomagalo v četrtek popovdne. No, najprej hvala za ta sestanek, mislim, da tudi kažem to, kako težko delo opravljamo oziroma upravljate tudi v parlamentu na to temo. Dejstvo je, da smo nečemu naslediti. Seveda so sestanki le tako dobri, kot so rezultati teh sestankov, tako da morda gremo na hitro na naslednjo prosojnico. To boste težko videli, ampak edino, kar morate resnično gledati, so svetlo-modre svetlo-modri deli te grafikona. To je število otrok med prosilci za azil. In zakaj je to vprašanje zopet na agendi? Vedno je bilo, eh, to ni nek nov problem, ampak morda, tu sem nekoliko oportunistična, morda bi lahko uporabili Eh, to priložnost prihoda beguncev in imigrantov v zadnjih dveh letih, da damo povdarek ponovno eh, temu vprašanju. Vidimo vse večje število otrok med prosilci za azil v Evropski uniji, vsak tretji prosilec za azil v EU je otrok in v skupnem številu to predstavlja približno 400 tisoč ali več oseb v zadnjih dveh letih. Eh, od teh, to vidimo v oranžni zeleni barvi, so ti bodi si neznanega državljanstva ali pa brez državljanstva. To je težko verjeti. 2,5 odstotka je uradna statistika, kar zadeva delež otrok med prositi za azil v EU, ki se registrirajo kot eh, brez državljanstva ali neznanega državljanstva. Ta 2,5 odstotka se vam zdi morda malo. V absolutnih številkah je to 11.315 otrok, Ampak 11.400 otrok pomeni 11.400 otrok preveč, ki so potem tu v Evropi prosijo za azil in se registrirajo kot eh, neznanega državljanstva ali brez državljanstva. To prav tako skriva dejstvo, da je harmonizacija tega, kaj pomeni biti brez državljanstva ali neznanega državljanstva, nekaj, kar se razlikuje države države. Okrog tega omizja mislim, da to lahko jasno povemo. V tem trenutku nimamo harmonizirane definicije eh, v EU. Prav tako je popolnoma nejasno, kdo ne počne eh, kaj in v tem trenutku. Otroci torej prispejo s spremstvom ali brez, brez dokumentov, včasih samo z majico eh, na sebi, na želiščni točki, ki je namenjena eh, identifikaciji in registraciji takšnih ranljivih oseb, ampak še vedno nimamo posebnih točk za otroke. In zato smo predlagali, da se to vključi v sporočilo. Prav tako nimamo jasnega mandata za Frontex, ASO ali druge uradnike na želišnjih točkah, da ne le da identificirajo, ampak tudi uveljavljajo isto terminologijo, uporabljajo iste statistične kategorije. To so torej stvari, ki jih lahko popravimo in odpravimo. To vsekakor je v mandatu institucij EU, torej da se identificira vloga Frontexa, vloga EASA in da sodelujemo z državami članicami in Eurostatom, kar zdi v harmonizacijo kategorij in da se tudi poskrbi za to, da se vsakega otroka registrira v isti kategoriji. Če gremo naprej, eh, tu vidimo, da apatridnost ni zgolj eh, stvar beguncev in imigrantov. Ja, to zopet izpostavlja to tematiko, ampak kot so številni eh, izpostavili, imamo velike populacije otrok, ki so eh, dolgotrajno v neznanem statusu v Estoniji, v Latviji, v Italiji, ker so to romski otroci ali na Balkanu, ker so zelo mobilni in da potem na nek način, tu se odzivam na to, kar je dejala Jean Lambert, ki jih potem celo vrnajo eh, v okviru tega zelo eh, zapletenega postopka, brez identifikacije. Eh, in veliko je romskih otrok, ki so zapustili Balkan, šli v Zahodno Evropo in se jih potem vrnejo z neko prepustnico in ne vem, kako najdemo način, da otroke vrnemo, ne najdemo pa načine, kako regularizirati njihov status. Tako da tu je ta vrzel vse večja. No, to vidite zgolj tri primere. In naj samo pokažem, kdo ti otroci so. Poglejmo tri ključne skupine v tem trenutku, ki zahtevajo čim prejšnjo politično pozornost. Najprej na vrhu vidite triletno deklico Siba Jeve, njena mati je iz Sirije, oče je mrtev, rojena je bila na poti staršem, ki nimajo nikakršne možnosti legalizirati eh, svojo, svoje poroke, princu zapustiti državo, ker sirske, po sirski zakonodaji mat, iz materi na otroka ne prehaja državljanstvo. Jaz si pa zdaj stara že tri leta v Nemčiji, nima državljanstva in če ne bomo našli nekega praktičnega eh, način reševanja tega, eh, ji bo odrečena pravica do pridobitve državljanstva eh, in deležna bo kršitve njenih pravic vsak dan do konca življenja. Še en primer sta dvojčka, ki ju vidite spodaj na desni, Bram in Ksandra, oba sta rojena na nizozemskem. Mati je bila z Kitajske na Nizozemsko pretihotapljena. Pol sveta je prepotovala, ampak sama ni bila nikoli registrirana na Kitajskem. Ona sama je brez državljanstva in v tem trenutku ona ne more svojim otrokom dati državljanstva, ravno da bi vseh teh vrzeli v zakonodaji, razen če bi sama pridobila državljanstvo ali se vrnila na Kitajsko, česar ne more, so njeni otroci registrirani pod eh, državljanstvo neznano. Zopet vrzel in na levi eh, vprašanje ali dajemo dovolj podarka integraciji eh, Romov. Na levi vidimo sliko eh, Besima, ki je preko matere Albanec, eh, rojen v Grčiji. Mama si ni mogla privoščiti denarja za registracijo otroka. Zdaj je nazaj v svoji državi, ampak ne more tega otroka registrirati kot svojega. Če gremo naprej, A potrebnost ni zgolj težava v Evropi, eh, otrok rojenih v Evropi eh, ali pa so prišli sem. Tudi Evropa igra vlogo in parlament igra pomembno vlogo pri tem, da damo podarek na potrebnost izven EU. Vprašanje migracij zgolj izpostavlja, kako zelo je vse skupaj povezano, kajti dejstvo, da imamo na milijona otrok po svetu, ki eh, se rodijo, odraščajo, ne da bi kdajkoli bili registrirani in potem skozi prizmo migracije vidimo, da je to kar nekaj problem. To ni le problem za otroke, to je kar nekaj problem tudi za organe eh, pregona, za policije. To je primer eh, ženske po imenu Mukasa iz Ugande, ki je dejansko imela dovolj poguma, da je šla pred sodišče, potem, ko so njeno 13-letno hči posilili, ampak eh, zavrnili so ji kakršenkoli postopek pred sodiščem, ker ni mogla dokazati starosti svoje hčere. In celoten eh, postopek je padel, zato ker otrok nikoli ni bil registriran. In to samo kaže na to, da je to zelo realna, zelo konkretna težava, da je to. Zelo eh, temeljna kršitev pravic. Zdaj, če gremo naprej, lahko to končamo? Ja, lahko. Lahko premostimo vrzeli, kar zadeva registracijo v rojstvu. Da, kar zadeva številke, V nekaterih eh, državah so stvari zelo neproblematične. Eh, preko procesa širitve ima EU zelo eh, močno vlogo na Balkanu in tu je, če pogledate, le 2-3 odstotna razlika med otroci Romov ali običajnih državljanov, ki so rojeni. To je le nekaj tisoč otrok. Eh, to se lahko reši, ali Kosovo, tudi par tisoč otrok. V, v parih dneh v neki državi se vse skupaj da rešiti. Tako da je možno, ampak nekje iz nekega razloga ni dovolj interesa na strani eh, institucij in to je ena od priložnosti za Evropsko unijo. Zdaj, ko se širi eh, proces, eh, kako, ko se nadaljuje proces širitve, ko se pogovarjamo z ministrom znotraj zadeve vsak dan. Ne govorimo zgolj o migracijskih tokovih, o delu policije, ampak zagotovimo, da bo apatridnost na agendi vsakega dialoga o človekovih pravicah, vsake razprave v eh, pridružitvenem eh, svetu, vsakega sporazuma o vračanju in tako naprej. In to so konkretna področja, ki lahko naredimo korak naprej. Če gremo naprej na naslednji korak, ne bi predolgo govorilo o tem, kajti veliko je že bilo povedanega postopek za ugotovitev eh, potrebnosti ključnega pomena, ampak ne le v Evropi in eh, DEFCO in Kandekcija eh, Home in službe za nane delovanje morajo tudi biti sestavljeni tega procesa, da lahko podpremo države znotraj Evrope, kar zadeva ugotavljanje statusa brez državljanstva in da ugotovimo, kako se lahko evropska sredstva uporabljajo za to, kot se stane del širšega svežnja ugotavljanja, kaj povzroča migracije, kaj zagotavlja tudi Mm, promocijo in zaščito pravice otrok. Torej, veliko izhodišč imamo, kot UNICEF in UNHCR smo združili sile še enkrat lansko leto in vzpostavili nekakšno koalicijo za to, da ozavestimo naše partnere, da izpostavimo to vprašanje apatridnosti, kajti temu lahko naredimo konec s posebnim poudarkom na nekateri držav EU, Norveška, Nizozemska, Albanija, Romunija, Srbija, nekdanja Jugoslovanska republika, republika Makedonija, Kosovo, Eh, torej eh, Balkan in nekatere države članice, kjer se izvajajo ciljeni ukrepi v tem trenutku skupaj z eh, partnerji civilne družbe, da to zaključimo. Kje so torej tiste ključne vstopne točke? Sprememba Evropske migracijske agende, sprememba okvira za integracijo Romov, tudi to je priložnost, potem razprava o globalnem paktu, ali bo torej tudi Evropska unija dala svoj prispevek, tudi to je ena od teh možnosti, potem Eh, sporočilo o apatridnosti in pa same države članice predstavljajo eh, priložnost in pa seveda pritisk nas vseh, da se statistika eh, naredi verodostojna, kajti brez verodostojne statistike napredka ne bo. Hvala lepa, zdaj pa gremo kar naprej. Dr. Laura Van Vas, ki je koordinatorica inštituta o apatridnosti in vključevanju. Hvala za to priložnost, da lahko danes sodelujem. Naš inštitut obravnava eh, temo apatridnosti na globalni ravni, eh, torej s tem v mislih želim ponuditi nekaj premislikov iz našega širšega dela. Veliko od tega izhaja iz zadnjih let, ko smo obravnavali apatridnost otrok, nekaj teh zadev ugotavljam tudi v Evropski uniji. Tri glavne zadeve bi rada izpostavila, eh, nekaj tega smo danes že omenili in v bistvu gre za to, kako kaj in zakaj. Torej, glede vprašanja kaj. Kot že rečeno v samem dnevnem redu, tu govorimo o preprečevanju apatridnosti otrok. E, še pomembneje, tu govorimo o nekem pozitivnem ukrepu. Govorimo o tem, da se eh, omogoči vsakemu otroku pravice do državljanstva. Eh, spregovorimo tudi o razlikah med tema dvema pristopoma. Slišali smo že strani eh, vrenja in drugih, kako pomembno je državljanstvo za otroke. To je neka temeljna pravica, ki otrokom omogoča mm, sodelovanje v družbi in dostopanje do drugih eh, pomenih otrokovih pravic, to je tudi element socialne identitete. E, tako da apatridnost ustvarja ranljivost in negotovo za otroke in pomembno se je zavedati, da je to nekaj, kar eh, ni enostavno rešljivo kasneje v življenju. E, ni tako, češ da otrokom rečemo, ja, saj ko boš odrasel, bodo stvari boljše in se bo to rešilo. Nikakor ne. Dejstva kažejo, da to postane še večji eh, izjiv, ko otroci brez državljanstva postanejo odrasti brez državljanstva. Torej, kaj je odgovor na vprašanje, kaj v Evropi, kaj točno je problem, o katerem tu govorimo in zakaj apatridnost zadeva otroke, ki bi dejansko morali po vseh pravilih biti evropski državljani. Eden od pomembnih razlogov za to je pomankanje ustreznih varovalk, ki jih potrebuje nacionalna zakonodaja, zato da poskrbimo za to, da eh, bodo vsi otroci ob rojstvu ali čim prej po rojstvu imeli državljanstvo. Veliko držav znotraj EU vidimo, ki imajo varovalke, ki veljajo le za otroke rojene na ozemlju eh, in čigar starši so brez državljanstva. S tem se rešuje to vprašanje za nekatere otroke, ki ne morejo podedovati državljanstva. Eh, ampak s tem eh, seveda ne razumemo mehaniko zakonodaje o državljanstvu in da obstajajo tudi drugi, eh, drugi razlogi, zakaj otroci ne morejo pridobiti državljanstvo po starših. Tako da nekaj teh slabo zasnovanih rešitev je treba spremeniti. Tudi države, ki imajo jasne varovalke, mm, tudi tam teh jasnih rešitev ni. Običajno je v državah eh, zelo ustaljen način pridobivanja državljanstva za otroke staršev, ki imajo državljanstvo. Za otroke staršev brez državljanstva pa potrebujemo nek dodatni element, torej pristojni organi morajo poznati pravo, morajo poznati te zelo specifične tehnične varovalke, poznati morajo način, kako identificirati situacijo, v kateri je potrebno zakonodajo uveljavljati, kako obveščati starše o postopkih. Vse te zadeve so Mm, zadeve, ki zahtevajo tudi neko pozitivno politično energijo, zato da so te uh, varovalke lahko učinkovite. No in kot smo slišali um, od Verene, obstajajo situacije, ko otrok ima državljanstvo, je pridobil državljanstvo v Evropi, ampak nima dokaza uh, zaradi nezmožnosti dostopanja do rojstnega lista, ki predstavlja pomemben, pomemben dokaz o identiteti in o državljanstvu. Torej, če povzamemo, če se navežem na to, kar je dejala gospa Svajder, problem je pogosto ta, da obstajajo otroci, ki so rojeni v Evropi, ki bi morali imeti neko državljanstvo, bodi si zaradi mednarodnih eh, obveznosti držav ali zato, ker je eh, neka spodbuda po zakonu ali zato, ker so po zakonu to državljanstvo pridobili, ampak nimajo dokaza za to. Pa vendar, se soočajo s težavo apatridnosti in torej nimajo te povezave z evropskim državljanstvom, ker to zahteva posedovanje nekega državljanstva. In to je tisti kaj, o katerem govorimo. Nekaj pripom se daj glede e, vprašanja kako. No, to vprašanje kako je dokaj jasno. Vemo, kako funkcionira mehanika e, zakonodaje z področja državljanstva, vemo, kakšne so mednarodne obveznosti, tako da tudi brez eh, neke celovite statistike je zelo jasno, kakšna je pot naprej, še posebej, oziroma vsaj, kar zadeva vprašanje apatridnosti otrok. Pomemben inštrument je konvencija iz 1961 o, o znižanju nastopnje mm, apatridnosti. Ti ukrepi se še vedno promovirajo. Imamo devet držav članic EU, ki še niso podpisnice. Upamo, da se bo ta vrzel k malo zmanjšena. Pomembno pa je izpostaviti, da pet eh, teh držav že ima dobre varovalke, trdne varovalke v svojem, eh, v svojem nacionalni zakonodaji za zaščito otrok pred apatritnostjo, tako da ni nujno biti eh, podpisnik, eh, pa tako ni nujno ratificirati konvencije, da se ti ukrepi lahko uveljavijo. Vse države članice EU nosijo mednarodno obveznost eh, uveljaviti pravice vsakega otroka do državljanstva preko inštrumentov človekovih pravic, vključno za konvencijo o pravicah otrok. Torej, ne glede na ratifikacijo, gre za specifične inštrumente o patridnosti in države članice EU imajo pozitivno obveznost uh, uveljavljanju pravice otrok do državljanstva in to je v skladu tudi s splošnimi načeli o otrokovih pravicah. Še posebej eh, gre tu za načelo nediskriminatornosti in načelo interesa otroka. Odbor CRC, ki nadzira implementacijo konvencije o otrokovih pravicah, igra vse večjo in pomenejšo vlogo pri spremljanju in izdajanju priporočil o implementaciji teh mednarodnih normativov. In morda je zanimivo ugotoviti, da 16 od 28 držav članic EU eh, že je prejelo priporočila odbora CRC, eh, sploh eh, glede tega vprašanja. In, eh, v času, ko se je opravil pregled. Eh, kar nekaj držav je prejelo zelo odločna priporočila, kar zadeva podelitev državljanstva otrokom brez državljanstva, ki so rojeni v njihovem eh, ozemlju. Eh, Češka, nizozemljska in druge države. Tako da je potrebno Eh, prepoznati eh, obstoječe, zavezujoče obveznosti na področju človekovih pravic, ki obstajajo tu, prav tako pa je potrebno poiskati druge okvire in eh, vire usmeritev, kar zdajva vprašanje kako. Potem so tu tudi cilji trajnostnega razvoja, ki prav tako promovirajo zagotavljanje zakonite identitete, vključno z rojstnim listom za vse. To je obveznost, ki velja na celotnem planetu, vključno s članicami EU in tujcev, kup drugih možnosti za identifikacijo najboljših praks in kampanja UNHCR I Belong, pripadam, eh, predstavlja tudi celo vrsto koristnih orodij, ki mm, govori o mehaniki preprečevanja apatritnosti otrok. Če zaključim še par besed glede eh, vprašanja zakaj. Veliko je že bilo danes govora o nevarnosti vse večjega števila otrok eh, brez državljanstva v EU-u še posebej kot posledica trenutnih eh, migracijskih tokov. Mislim, da je prav tako pomembno izpostaviti, da je vse večja pozornost namenjena hm, tej tematiki danes, tako da na ta način ustvarjamo neko mednarodno mobilizacijo, kar bi bilo koristno, eh, če bi tudi Evropska unija tu sodelovala. Gre za kampanje v okviru civilne družbe, kot je kampanja ENS, eh, Eh, kampanja UNHCR, eh, potem koalicija, ko je menila Verena, ki konkretno eh, se navezuje na pravico otrok do državljanstva in cela vrsta drugih pobud. No, poleg teh pozitivnih pobud in poleg tega momente, tega zagona je pomembno, da upoštevamo tudi to možnost vse večjih številk. Migracije so eden od elementov, o tem smo že veliko slišali, ne bi šla eh, še v to. Eh, je pa še en kontekst, ki je jasen. In sicer gre za turške državljane izven Turčije, ki pa so v številnih primerjih lahko podvrženi oduzemu ali ne podelitvi državljanstva kot rezultat neuspešnega eh, državnega udara lansko leto. Eh, več sto državljanov so pozvali, naj se vrnejo v Turčijo v naslednjih treh mesecih, če ne jih jim bodo oduzeli državljanstvo z aktom vlade. Prav tako je vse več incidentov, o katerih poročajo, incidentov zavrnitve konzularnih eh, storitev za turške državljane, ki živijo v tujini. Partner, s katerim eh, mi delamo, je dokumentiral 800 takšnih primerov do sedaj, 76 od teh je povezanih z zavrnitvijo izdaje potnega lista ali uh, osebne izkaznice za novorojene turške otroke. Tako da obstajajo področje, ki so zaskrbljujoče in ki predstavljajo še en razlog, zakaj mora Evropska unija to imati zelo resno. Hvala lepa. Hvala. Verjetno bomo izgubili kakšnega poslanca in poslanko, eh, tako da upam, da se boste lahko držali, držali sedmih, osmih minut, morda. Eh, tako da boste lahko dobili vprašanja naših članov in uh, članic. Naslednja je Margaret Tweet iz GD Just. Odgovorna je za enoto za temeljne pravice in za vprašanje otrokovih pravic. Izvolite, hvala, da ste se nam danes pridružili. Hvala, gospod predsedujoči. Bom uh, kratka. Svet Evrope je 19. maja sprejel akcijski načrt za zaščito otrok migrantov. Dejali so, da bodo morda vzpostavili strokovni odbor, ki bo eh, obravnaval zaščito otrok brez državljanstva, bodi si naslednje leto, bodi si v letu 2019, da bi spostavila nekaj, kar je uh, Eh, imigracijski svet Irske izpostavil leta 2016. Gre za vprašanje eh, otroka brez državljanstva, brez spremstva, katerega primer je trajal šest eh, let in šele 12 let po prihodu v Italijo, v, na Irsko je bila njegova zadeva razrešena. Uradnih številk o osebah o državljan, brez državljanstva na Irskem ni. vprašanje ad hoc in diskrecijskih pravic eh, je zelo pomembno. Včasih so, oziroma pogosto so rezultati za brate in sestre v isti situaciji eh, drugačni kot za eh, primarno osebo. Rada bi spregovorila o študiji, o pravicah romskih otrok. Držav, eh, vprašanje apatridnosti je eno od tistih, ki ga bomo obravnavali. Eh, pokrili bomo evropske eh, države članice in pa države širitve. 12. aprila je komisija pripravila sporočilo, to smo že slišali, poskušali smo upoštevati tudi apatridnost v tem sporočilu. Gradili smo na delu UNHCR, EMS e in drugih predstavitev podana novembra eh, v okviru eh, foruma o eh, apatridnosti je bila prav tako pomembna. Radi bi spomnili da je treba otroke, migrante vedno identificirati in registrirati, potrebujemo uniformne podatke po celotni Evropske uniji, naprimer, da določimo, če otrok potuje brez spremstva, potuje z družino, če je ločen od družine, vedeti moramo, eh, kakšna je njegova starost in spol. Vemo, da so otroci brez državljanstva včasih eh, izgubljeni, da niso registrirani, otroci brez državljanstva, kot smo že slišali, so lahko tudi predmet diskriminacije na podlagi spola. Tudi o tem želimo ozaveščati. Kar se tiče ustreznih pogojev sprejema v Evropski uniji, smo izpostavili potrebo po dostopu do izobraževanja in zdravstva, spoštovati je treba. Uh, njihove pravice tekom celotnega postopka, pomembno je, da ne izgubijo upanja. Omenjamo postopke za ugotovitev statusa apatridnosti ne zgolj v zvezi z azilom. Takšni postopki morajo biti prioriteta. Vprašanje varuha za mladoletnike brez spremstva. Je prav tako pomembno, da spostavamo evropsko eh, mrežo za eh, varuhe. Kar se tiče trajnostnih eh, rešitev, pozivamo države članice, da zagotovijo ustrezne postopke zagotavljanja statusa in da rešujejo tudi vprašanje statusa prebivalca države, tudi za otroke, mladoletnike in tiste, ki se nekaj časa niso vrnili v državo. Pri tem sodelujemo z agencijami, institucijami EU in državami članicami. Kar se tiče finančnih sredstev, pozivamo k ustreznim predlogom za ustrezne življenjske eh, pogoje. Eksplicitno smo dejali, da je treba pokriti otroke, imigrante, državljane tretjih držav, tudi mladoletnike brez spremstva, ki, eh, za katere skrbi država. Morda bo treba rešiti tudi vprašanje ustreznih postopkov za ugotavljanje statusa opatridnosti. Pomembno je, da se te zadeve razreši pravočasno, rutinsko in da je to del eh, integriranega pristopa. Včasih eh, namreč traje leta, eh, traje leta in leta, da se eh, takšne zadeve otrok razrešijo. Vključili smo tudi literaturo o apatridnosti in reference na različne dokumente. Na to podatki poskušamo izboljšati vidljivost otrok in upamo, da bomo lahko zabeležili pozitivne rezultate. And, uh... Um, Hvala, Margaret. To je skupna seja z odborom za peticije. In eh, pozdravljamo gospoda Krisa Neša, vlagatelja peticije nič nič 76-2017. Na to bo govoril tudi kot strokovnjak. Je eh, namreč so eh, ustanovitelji in direktor Evropske mreže za apatridnost. Eh, Ta peticija poziva evropske države članice k ukrepanju, da izkoreninijo apatridnost eh, med otroki. Zapolniti je treba vrzeli v zakonodaji in sprejeti ustrezne prakse, tako da se zagodi zaščita otrok. Otrokom, ki so rojeni na območju določene države članice, je treba uh, dati državljanstvo te države članice, tako da lahko dobijo dostop do izobraževanja in tako naprej. Ne vem, zakaj sem vse to povedal, glede na to, da boste vi to povedali. No, nisem jaz napisal tega dokumenta, ampak mislim, da mi ne bi bilo treba tega prebrati, ker boste eh, o tem govorili tako ali tako eh, vi. Verjetno boste to povedali, ampak bolje kot jaz in pokazali boste tudi eh, krajši video posnetek. Izvolite, Chris. Chris. Part from my presentation. Hvala, gospod predsedujoči. V vsakem primeru sem eh, želel malce skrajšati predstavitev, zato da bi prihranili več časa. Pokazali bomo tudi animacijo. Eh, tukaj sem ne zgolj kot predstavnik moje organizacije, imamo 110 eh, članov v 40 državah, predstavljam tudi 22 tisoč ljudi, ki so podpisali našo peticijo ki poziva k ukrepom. Ko smo začeli s kampanjo leta 2015, eh, se nismo mislili, da nas bo toliko ljudi eh, podprlo. In eh, jasno je, da javnost razume pomen te teme. Voljivci razumejo pomen te teme. Ne bom prebral besedilo peticije, to ste dobro naredili vi, gospod predsedujoči, vseeno pa bi se rad dotaknil treh razlogov za to peticijo. Pripravili smo eh, raziskavo leta 2015 eh, poročilo o tem, da noben otrok ne bi smel biti eh, brez državljanstva. Polovica držav članic Evropske unije ni izpolnevala eh, zahtev za obravnavo otrok na njihovem področju brez državljanstva. Potrebujemo tri tipe ukrepov, več držav in akterjev mora sprejeti dejstvo, da obstaja težava in današnja javna predstavitev je dober korak v pravo smer. Zakonodajne spremembe niso drage in ne posegajo nujno v pristojnost držav članice, kdo dobi pravico do državljanstva in kdo ne. Laura Verena in Margaret sta omenila nekatere dobre uh, ideje. Uh, Deloma je pomembna identifikacija. Vedeti moramo, eh, kdo ti ljudje so, kdo so njihovi starši, bodi so, bre, so brez državljanstva, bodi si ne morejo prenesti svojega državljanstva na otroke. Pripravili smo to pobudo eh, zato, ker se nam zdijo otroci brez eh, državljanstva zelo pereča tema in sedaj bomo pokazali kratek video posnetek na to temo.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 I think the uh, stories of Eric and Mislim, da so zgodbe Erika, Andreje in Marije uh, jasno pokazale, kakšen je ta grozen učinek uh, odraščanja brez uh, nacionalnosti, brez državljanstva. Nimajo pravic, ne morejo izkoristiti svojega potencijala. Noben otrok uh, ne sme biti uh, brez državljanstva in to ni njihova krivda. Evropska listina o temeljnih pravicah ne omenja državljanstva in eksplicitne pravice do državljanstva, ampak v 24. členu poziva države članice, da zagotovijo eh, spoštovanje pravic otrok eh, v njihovem najboljšem interesu. In zato je delovala tudi parlamentarna medskupina za otrokove pravice. Organizirali smo že nekaj dogodkov v parlamentu skupaj s to medskupino in eh, mislim, da je to prav tako zanimiv, pomemben način dela v prihodnosti, eh, kar se tiče ukrepanja v interesu otrok. Ne gre zgolj za Marijo, Andrejo in Erika, ampak za tisoče eh, apatridnih otrok po Evropi. Toliko z moje strani, sedaj pa se veselim zanimive razprave s poslanci in poslankami, ki so tukaj. Najlepša hvala, Kris, in hvala vsem. Uh, trem govornikom v sklopu te okrogle eh, mize. Čaka ta na še dva govornika in pa še enkrat kris po tej okrogli mizi. Sedaj pa eh, vprašanje, gospod Mamikins. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moje vprašanje se nanaša na situacijo v Latviji. Predsednik Latvije Ramon Vionis je dejal, da moramo dati državljanstvo eh, otrokom, ki se rodijo v Latviji in imajo državljanstvo. To je pozitiven signal, ampak nisem tako optimističen. Zakaj? Gre za vprašanje tega, kako bomo izvedli eh, te dobre namene. Sem nekdani novinar in spomnim se, da je prvi predsednik Latvije podal takšno izjavo, še vedno pa ni bilo ničesar rešenega. Eh, leta 1995 je nacionalni parlament v Latviji sprejel zakon o statusu tistih nekdanjih eh, državljanjih eh, Sovjetske zveze, ki niso eh, državljani Latvije ali druge države. Sovjetska unija se je zrušila pred več kot 25 leti, še vedno pa ljudje, ki so včasih bili državljani Sovjetske zveze, delujejo in živijo v Evropske unije. Več kot 6 tisoč otrok živi s statusom v Latviji in to so otroci. Moje vprašanje je naslednje kaj lahko naredi Evropski parlament za to, da bi eh, spremenili eh, situacijo za eh, novorojene otroke nedržavljanov v Latviji. Najlepša hvala. Morda bi lahko kdo od naših gostov odgovoril na to. No, kaj lahko naredimo? Saj to najdemo v naših sklepih. še gospa Ždanoka je o tem govorila, gre za uh, vprašanje, s katerim se že dolgo ukvarjamo. Želite sedaj odgovoriti na to? Ali pa želite morda počakati na ostala dva govornika, ki bosta govorila o identifikaciji in zaščiti eh, oseb brez pre, eh, državljanstva? Ali lahko počakate na to? V četrtek je, saj veste, tega četrtka se, eh, eh, se vedno bojimo. Eh, ljudje morajo na letala in na vlake, drugače eh, bodo obtičali tukaj do jutri, tako kot pogosto jaz. Sedaj bomo prisluhnili naslednjim eh, govornikom in morda lahko na to na koncu vsi podate svoje končne sklepe. Naslednja je Melanie Kana vodja eh, oddelka za apatridnost pri eh, uradu za mednarodno zaščito pri UNHCR. Izvolite. V imenu Visokega komisarjata za begunce Združenih narodov bi se rada zahvalila obema odboroma za priložnost, da spregovorim na tem ja, eh, javnem sestanku. Imela sem pisne zapiske, ki bi verjetno trajali približno 10 minut, ampak poskušala bom eh, na hitro pregledati najpomembnejše točke, dodati eh, tam, kjer je treba kaj dodati, na to pa se bom lotila konkretnih predlogov za Evropsko unijo in države članice. Aware that in 2014 UNHCR launched a. Leta 2014 je. UNHCR začela zelo ambiciozno kampanjo, da bi izkorenili apatridnost do leta 2024. Veseli nas, da ta parlament eh, razume, kako pomembna je ta tema in da ste že pozvali države članice, da izkorenijo apatridnost pomočjo različnih resolucij in poročil. Veseli me, da lahko povem, da bo UNHCR v drugi polovici leta 2019 organizirala eh, dogodek na visoki ravni na temo apatridnosti to eh, bo eh, umestni imenik te kampanje. Računamo na eh, podporo Evropske unije in držav članic, računamo na vašo odeležbo, želimo si konkretnih dosežkov in novih zavez. S pomočjo SSD, s pomočjo institucij Evropske unije želimo na to pozvati tudi druge, da sprejmejo takšne zaveze in ukrepe. Kar se tiče identifikacije in zaščite oseb brez državljanstva Evropske unije, bi rada govorila o določenih izzivih in vrzelih, ki eh, tukaj obstajajo, nekatere smo že slišali. Najprej postopki za ugotavljanje statusa apatridnosti. Mislim, da lahko dodamo naslednje. Poudariti je treba, da praktično vse države članice eh, Evropske unije, eh, da so vse, praktično vse države Eh, članice konvencije iz leta 1954, razen eh, Cipra, Estonije, Malte in Polske. Mislim, da je treba eh, to vrzel zapreti in to bi bil dober dosežek za uh, ta dogodek na visoki ravni, ki bo potekal leta 2019. Tiste države, ki so podpisnice konvencije iz leta 1954, imajo določene uh, obveznosti, da uh, obravnavajo osebe brez državljanstva. Uh, ta konvencija sicer ne predvideva uvedbe postopka za ugotavljanje statusa patridnosti, ampak implicitno seveda je, da je treba eh, identificirati osebe na lastnem teritoriju, da jim lahko na to podate ustrezen pravni status, do katerega imajo pravico. Presenečenje je torej veliko, eh, da je zgolj peščica držav članic uvedla takšne postopke za ugotavljanje statusa patridnosti vedno več držav se zanima za te postopke, to je res. Države, ki jih imajo, so Francija, Španija, Italija, Združeno kraljestvo, Mačarska in Latvija, ampak več je treba narediti, če želimo eh, zagotoviti eh, učinkovito zanesljivost, eh, dobro delovanje takšnih postopkov v Evropi. Kar se tiče instrumentov in sredstev, ki bi lahko pomagali, kdo je že omenil smernice UNHCR o zaščiti oseb brez državljanstva, kjer je govora o Eh, najboljših praksah za te postopke. To smo dopolnili lani z novim dokumentom na temo najboljših eh, praks o vzpostavitvi eh, postopkov za ogotavljanje statusa patrinosti. Upam, da bo to vsem v pomoč v prihodnosti. Ena od težav, ki se nismo tako natašno dotaknili, je ta, da veliko ljudi eh, išče neko zaščito v azilnem postopku, če tudi eh, jih nihče ne preganja. Če se to zgodi, gre za situacijo, v kateri izgubita obeh strani. Azilni in migracijski sistem je s tem obremenjen in ne deluje tako učinkovito, kot bi sicer lahko deloval. Osebe brez državljanstva pa ne dobijo eh, pravne zaščite in niso identificirane, kot bi sicer eh, morale in lahko bile. Imamo različne administrativne prakse v državah članicah eh, v eh, migracijskem kontekstu. Nekatere države pravijo, da je neka oseba brez državljanstva glede na to, kaj je ta oseba dejala, druge države uporabljajo samo dokumente, ampak osebe brez državljanstva pogosto nimajo dokumentov nekatere države pa sploh nimajo možnosti, da bi koga registrirale kot eh, osebo brez državljanstva. Gre torej za zelo raznoliko situacijo, ki jo je treba na nek način razrešiti. Podatki so zaskrbljujoči in kažejo, da se je skoraj desetkrat povečalo število ljudi, ki prosijo za azil, pa je njihovo državljanstvo neznano. V 14 državah eh, članicah Evropske unije, se je to število zvišalo iz 1400 leta 2012 na več kot 20 tisoč leta 2016. Nekatere od teh oseb so verjetno brez državljanstva. Glede na to, kakšne zaščite bi morali biti deležne, glede na to, da država prav tako potrebuje natačne informacije o tem, kdo je na njihovem področju, na njihovem teritoriju, je pomembno registrirati osebe kot eh, Eh, osebe brez državljanstva in to bi moralo biti mogoče posod po Evropski uniji. Še ena eh, pereča težava obstaja, ki bi jo rada omenila in to je pomankanje ozaveščenosti o osebah brez državljanstva med eh, organi pregona, menjimi stražami, azilnimi uradniki, tolmači, pravniki in tako naprej in tako dalje te osebe se ne zavedajo dovolj dobro, kako eh, priča tema to je. In mislim, da bi lahko institucije in ta parlament poskušale to razrešiti. Še nekaj bi dodala v zvezi s to uh, luknjo. Vodi do napačnega razumevanja. Naprimer, nekdo je dejal, da uh, bi lahko že samo obstoj tovrstnih postopkov uh, privabil državo več uh, oseb brez državljanstva. To ni res. V Franciji imamo naprimer najstalejše postopke, ampak od leta 2010 naprej se je število, uh, je število uh, prosilcev za status apatridnosti uh, ostalo enako, približno 200 letno. Statistika torej kaže, da to preprosto ni res. To sem želela povedati v zvezi z identifikacijo in eh, zaščito ter eh, vrzelmi, ki obstajajo pri tem. Nisem govorila o preventivi in zmanjševanju števila oseb brez državstva, v podobnosti se ne bom spuščala, želela bi samo dejati, da bi lahko Evropska unija pomagala pri tem in pozvala države članice, da izvajo standarde iz. Uh, konvencije iz leta 1961 eh, o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva. Eh, kot smo že slišali, devet držav članic Evropske unije ni eh, podpisnic te konvencije. Ampak ta konvencija vsebuje določene standarde, ki resnično preprečujejo apatridnost. In presenetljivo je, mislim, da je to morda že omenil Chris, da je izvajanje teh varovalk tudi med podpisnicami konvencije eh, nedosledno. Dve stvari je treba izpostaviti. Vsi morajo eh, sprejeti to konvencijo iz leta 1961, ob enem pa morajo na to vsi izvajati varovalke, kar se danes ne dogaja. Naprimer, kar se tiče varovalk eh, za osebe, ki so eh, rojene na teritoriju, pa bile sicer brez državljanstva, te osebe bi morale dobiti državljanstvo države, v kateri so se rodile. Eh, mislim, da ehm, se eh, to, ta varovalka ne izvaja previdno, pogosto otroci dobijo državljanstvo zgolj, če so tudi njihovi starši na tem teritoriju. Evropska unija se je na eh, Eh, sestanku o vladavini prava na visoki ravni v New Yorku leta 2012 zavezala k ukrepom, eh, ampak eh, nihče nov ni pristopil k konvenciji iz leta 1954 in to je treba narediti, to je razočaranje. Tiste države, ki nimajo postopka za ugotavljanje statusa patrinosti, ga morajo sprejeti, UNHCR lahko nudi tehnično pomoč pri tem. Tretjič, države članice Evropske unije morajo ukrepiti identifikacijo oseb brez državljanstva v eh, skladu z nadaljnim delom na področju eh, registracijskih sistemov v Evropski uniji. Pri tem je treba upoštevati eh, to, kar ljudje rečejo na nujno dokumentu. Vsi akteri uh, morajo biti bolj ozaveščeni, uh, uh, eh, abatridnost pa je treba vključiti v uh, azil, uh, migracije, vračanje in uh, zaščito. Četrtič, institucije, Evropska unija, parlament, komisija, svet in predsedstvo imajo pomembno vlogo, da pozivajo k izboljšavam ne zgolj Evropske unije, ampak tudi globalno gledano, sedaj ko čakamo na dogodek na visoke ravni leta 2019 na temo opatridnosti. Eh, potrebnosti. Izmenjava najboljših praks in eh, nove pobude bodo bistvenega pomena za uspeh tega dogodka in za uspeh kampanje UNHCR globalno gledano. Hvala. Najlepša hvala, to je veliko eh, pomoč. Dobili smo nekaj konkretnih idej in sklepov. Sedaj pa Tamaš Molnar iz Evropske agencije oziroma Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Kot vidite, z nami ni veliko poslancev in poslank, morda lahko govorite šest minut, to bi bilo dobro, drugače boste govorili samo meni, kar je tudi prav. In pa seveda ljudem, ki spremljajo vse skupaj po spletu. Ampak želel bi, da eh, slišimo še kakšno vprašanje za vas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za besedo. Eh, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodje. Poskušal bom narediti nemogoče in eh, končal eh, to predstavitev v šestih minutah. Pripravil sem jo za deset minut, ampak bomo videli, kako mi bo šlo. Osredotočil se bom na Evropsko listino o temeljnih pravicah in o zaščiti oseb brez državljanstva Evropske unije. Želim analizirati, kako lahko z listino zaščitimo te osebe. Gre za pravno predstavitev če je malce preveč tehnična, se že vnaprej eh, opravičujem. Najprej si lahko pregledamo eh, pravno naravo eh, listine o temeljnih pravicah. Z Lizbonsko pogodbo ima isti, isto pravno težo kot pogodbe, gre za primarno pravo. Ima tudi vertikale neposreden učinek skupaj s sodno prakso sodišča Evropske unije. Sodišče ima vedno več eh, sodb, vedno bolj obsežno eh, sodno prakso na tem področju. Glede na to, da eh, imamo primarno pravo, sekundarno pravo in vse dogovore, ki jih sklepa Evropska unija in da morajo biti ti dokumenti konformni in skladni, je to še en okvir, ki nam omogoča tolmačenje različnih določb. Poglejmo si naslednjo prosojnico. Na kratko bi rad spregovoril o področju uporabe eh, in tolmačenju listine. Listina povezuje institucije in države članice, kot je izvajajo evropsko pravo. Imamo tudi sodno prakso eh, sodišča Evropske unije, In eh, ko države članice deluje v okviru evropskega prava, se morajo držati listine, kar je precej široko eh, tolmačenje. Ko listina govori o pravicah, ki eh, jih čiti konvencija o človekovih pravicah, je treba pri tem upoštevati sodno prakso sodišča v Luksemburgu in njihova tolmačenja v zvezi s temi pravicami še ena varovalka obstaja za človekove pravice. Nobene pravice v listini ne smemo tolmačiti, kot da bi uh, omejevala uh, druge konvencije, naprimer uh, eh, konvencijo Združenih narodov uh, o človekovih pravicah. Naslednja preglednica. Kako zaščititi osebe brez državljanstva v okviru evropskega prava? Evropsko pravo posredno obravnava te osebe, definicija je ista kot eh, v konvenciji iz leta 1954, New Yorkske konvenciji. Govore o isti eh, definiciji torej. Naj vam dam nekaj primerov, ki zadevajo zaščito eh, državlja, oseb brez državljanstva, se upravičujem. Imamo režim Evropske unije za koordinacijo schem socialne varnosti Evropske unije. Pri tem so osebe brez državljanstva v enake kategoriji kot državljani. Na to eh, potovanje znotraj Evropske unije brez potrebe po vizumu. Imamo tudi sodno prakso sodišča Evropske unije eh, na temo zaščite eh, oseb brez državljanstva. Ne zmaševanje njihove števila, ampak zaščita. Gre naprimer za Eh, upravičenost nekdanjih eh, prebivalcev eh, Palestine in Libanona, oseb brez državljanstva, ki so se preselili v Evropsko unijo. In tukaj je govora o teh osebah. Omenili ste že člen pogodbe o delovanju Evropske unije in uh, o obravnavi oseb brez državljanstva, ki bi jih lahko uh, določili kot drž državljane tretjih držav. Tukaj je potrebnega še več tira. Na to naslednja preglednica, kako lahko listine zagotovi konkretno zaščito. Področje uporabe je kar široko, kar se tiče več različnih pravic, eh, ki veljajo ne glede na to, kakšno je tvoje državljanstvo ali pa če državljanstvo imaš ali ne gre za človeško dostojanstvo, pravico do življenja, do integritete, do svobode, do nediskriminacije, do pravnih sredstev. Tudi osebe brez državljanstva eh, morajo uživati te pravice eh, v okviru listine. Naslednja prosovnica je seznam vseh teh pravic. Na hitro sem jih eh, naštel. Rad bi spostavil tri oziroma bolj natančno, dve, ki sta še pomembno pomembni. Pravica do eh, svobode in varnosti, kar je pomembno eh, z vidika pridržanja oseb brez državljanstva, eh, pravica do nediskriminacije in pravica do ustreznih pravnih sredstev. Če bom imel dovolj časa, se bom dotaknil tudi tega. Naslednja prosovnica, prosim. Poglejmo si pravico do nediskriminacije v skladu z listino. Tukaj najdemo sklepe sveta iz decembra leta 2015. Države članice in svet so izpostavile potrebo po krepitvi teh pravic in eh, potrebo po zmanjšanju eh, diskriminacije, tveganja za diskriminacijo oziroma neenake, neenako obravnavo. Istina ima dva dela namenjena temu vprašanju. Prvi del omenja odprt seznam uh, podlage za diskriminacijo. Mi to tolmačimo tako, da lahko gre tudi za odnose med osebami brez državljanstva in drugimi, bodi si državljani Evropske unije, bodi si državljani tretjih držav. Drugi odstavek pa se nanaša na eh, državljanstvo kot eh, predmet diskriminacije. sodišče Evropske unije še ni uporabljalo eh, te določbe v kontekstu državljanov tretjih držav, tudi oseb brez državljanstva. To je eh, pravno tolmačenje, za katerega pa še nimamo sodne prakse. Glede na to, da je treba listino tolmačiti v skladu s sodno prakso eh, Evropskega sodišča za človekove pravice in glede na to, da je listina eh, vključena v eh, eh, sodno prakso mednarodnega sodišča oziroma sodno prakso kot takšno, je lahko to problematično. Imamo tudi državljansko pobudo Minority Safe Pack, ki poziva k zaščiti eh, nacionalnih manjšin v Evropski uniji. Eh, pravi takole, avtori te pobude predlagajo dopolnitev sekundarne zakonodaje Evropske unije, zato da bi zagotovili približno enako obravnavo eh, oseb brez državljanstva in državljanov Evropske unije. Komisija bi morala torej ukrepati tako. In še zadnja stvar, ki bi rad omenil, preden preidem k sklepom, je tale prosovnica. Kako lahko listina zaščiti osebe brez državljanstva pred eh, arbitrarnim pridržanjem? Imamo eh, različne zakonodajne akte, ampak sam se bom osredotočil na direktivo o vračanju. Pridržanje se mora končati, ko eh, ne obstaja več možnost vrnitve. V primeru apatridnosti eh, lahko to velja zaradi pravnih razlogov ali zaradi drugih razlogov. Države članice pa morajo izpustiti eh, človeka, če, eh, tudi če nima dokumentov, če ni neke jasne možnosti v skladu s to direktivo. še zadnja prosovnica. Ne bom govoril o dostopu do pravnih sredstev, govoril pa bom o tem, kako je naša agencija doslej sodelovala pri tem delu. Pred sedmimi leti smo pripravili poročilo o pridržanju v postopkih vračanja. Na to smo pripravili pred tremi leti Eh, dokument o eh, azilu, migracijah in eh, mejah. Imeli smo tudi del tega dokumenta namenjenega zaščiti oseb brez državljanstva. Na to zagotavljamo informacije osebam brez državljanstva, naprimer skupnosti Biduns iz, Bidun iz Kuwaita, ki se nahajajo na grških otokih. imam še en komentar. Vprašanje apatrinosti lahko vključimo v eh, misije za ocenjevanje šengenske misije, zato da bi uh, našli osebe brez državljanstva v uh, pridržanju. Kot opazovalec na teh misijah sem se že srečal z osebo brez državljanstva, ki je pridržana in morda bi lahko na tem gradili v prihodnosti porabil sem več čas, toliko z moje strani, tu se bom ostavil, na voljo sem za vprašanje. Hvala. Sedaj pa še zadnji govornik, preden še poslanci zastavijo zadnja vprašanja. Z nami je Kris Naš iz INS. E Govoril bo o problemu arbitralnega pridržanja. Hvala. Ja, moja predstavitev ni posebno taktična, če dovolite, bi vam najprej povedal eh, nekaj o sebi. Sam sem začel leta 2010 eh, delati za INS ehm, in eh, tam sem se ukvarjal predvsem za postopkom ugotavljanja državljanstva poročil sem se leta 2011, potem smo, sva dobila sina leta 2014, na isti dan, kot smo začeli z kampanjo z INS-a e za osebe brez državljanstva, tudi na 25. obletnico konvencije o pravicah otroka. No, sedaj ima naša organizacija eh, člane v 40 državah, jaz sem v tem času veliko potoval, srečal sem veliko impresivnih ljudi, eh, veliko sem jedel, pil eh, in moj glas ni uspel preprečiti odložitve moje države, da zapusti Evropsko unijo. Nikoli se ne bi mislil, kaj se mi bo zgodilo v zadnjih sedmih letih. Ja, pomislite na svoje, na sedem let svojega življenja, poklicno gledano, osebno gledano. Ja, to je res dolga doba. Sedaj pa si predstavljate, da bi teh sedem let morali nadomestiti z um, obupom, z nepravičnostjo, z brezizhodnostjo, v kateri bi se znašli, če bi bili v tem času pridržani. Pomislite na Antona, ki je bil sedem let zaprt v Bolgariji, ker je bil brez državljanstva, ker ga pač Bolgarija ni zaščitila. In zato je bil pridržan. Kris, prosim, če se mogoče nekoliko upočasnite, kaj ti domači vam ne morajo slediti. Sedem let je zelo dolga doba, ampak nekateri so še dlje časa v takšni situaciji. Eh, zgodba, kot je Antonova, se pojavljajo oziroma ponavljajo po celotni Evropi. In s takšnim osebami se ukvarjamo v naši agendi za spremembo. Eh, danes želim pojasniti, zakaj so osebe brez državljanstva pod posebno grožnjo tega, da se jih eh, arbitrarno pridrži in kaj so posledice tega. Eh, tukaj lahko preberete eh, citat Francoja Krapoja, ki je poročevalec za človekove pravice migrantov. On pravi, da je to pridržanje eden izmed tihih tragediji globaliziranega sveta, ki se dogaja za zaprtimi vrati, ki ji mediji ne posvečajo pozornosti, ampak ima vseeno zelo velik človeški strošek. Rekel je, da je to človeška tragedija, ki, je, ki bi jo lahko preprečili. Uh, Eh, ampak zaradi politič, pomakanja politične volje še vedno na tisoče posameznikov zaradi tega vsako leto trpi. Leta 2015 je moja organizacija začela trojetni projekt. Eh, skušali smo analizirati posledice arbitrarnega predržanja brez, eh, oseb brez državljanstva. Objavili smo eh, poglobljene raziskave v tretjih državah, rezultate lahko vidite tukaj na posnetku. Uporabili smo skupno metodologijo, kjer smo eh, opravljali raziskave materijala, pogovarjali pa smo se tudi z eh, osebami brez državljanstva sami, z predstavniki organov in tako naprej. Organizirali smo tudi uh, Eh, konferenco v Budimpešti, kjer smo združili 120 eh, udeležencev iz 30 evropskih držav. Eh, držav. Parlament je tam zastopala Jean Lambert, ki je govorila o tem, kako bi lahko te probleme naslovili s pomočjo skupnostnega prava. Naslednji posvetek, prosim. Eh, no, eh, situacija, ki jo je Farid opisal v tem citatu, je znana vsem apatridnim osebam. Eh, torej, intervjuji s temi osebami kažejo na nedeljuč sistem, na neizvajanje pravnih standardov in na razno razne druge nepravilnosti. Problem je predvsem pri izvajanju zakonodaje vedno večja uporaba eh, kriminalizacije migrantov in pa uporaba pridržanja eh, je evropski in globalni trend. Predvsem pa je to problematično za apatridne osebe, ki jih ne morete nikamor vrniti in to lahko rezultira v dolgem pridržanju. Ključna ugotovitev iz našega poročila je problem eh, identifikacije izvora apatridnih oseb. Pravzaprav je praksa pridržanja migran, imigrantov um, uh, nekaj, kar kaznuje apatritne osebe, saj te nimajo države, v katero bi jih lahko vrnili. Kot je dobro pisala Emily, je um, problem pomankanja postopkov za ugotavljanje državljanstva, s tem uh, ljudje pogosto obtičijo v nekakšnem limbu. Gre za sistemske napake in zaradi tega apatridne osebe ostane brez pravnega statusa, izključeni so iz socialnih sistemov, živijo na robu uh, evropskih družb, um, ne morejo dobiti delovnega mesta, zato so uh, brez premožene, zato so izolirani, zato so izpostavljeni mm, grožni kriminala in to spet lahko uh, Eh, vodi do pridržanja. In težko je prekiniti ta začarani krok. Naša agenda za spremembe eh, predvideva pet eh, ključnih priporočil um, o tem, kako bi lahko izboljšali zaščito apatridnih oseb pred arbitrarnim pridržanjem. Najprej morajo pristojni organi predvideti določene alternative pridržanju. Trenutno uh, Bolgarija in pa Malta recimo avtomatsko pridržita posameznika, ne glede na to, ali je vrnitev možna ali ne in nobena alternativa ni za to pridržanje to pojasni, kako se je zgodilo, da je Anton, ki sem ga prej omenil, bil sedem let pridržan in eh, to se pojavlja po celotni Evropski uniji, čeprav pridržanje je pravzaprav nehumano in tudi drago. Drugič, vse države bi morale uvesti postopke zagotavljanja državljanstva. Melanie je govorila o tem. Eh, res je pomembno poudariti, da trenutno države niso sposobne identificirati oseb, ki so predmet konvencije iz leta 1954. Eh, torej potrebujemo postopke, zato da bomo lahko ugotovili, kdo je kvalificiran za azil, kdo za status begunca in tako naprej. Uh, Um, sklepi sveta z leta 2015 uh, ponujajo smernice za države članice, kako naj te izboljšajo svoje procese identifikacije, uh, ampak vseeno uh, nam tukaj manjka politične volje, še vedno uradniki ne identificirajo apatridnosti kot uh, pravno pomembno dejstvo. Uh, no, uh, tretjič, uh, ta to pridržanje ne sme biti diskriminatorno. Zato bi morali države eh, vsakega posameznika eh, oceniti oceniti njegovo ranljivost, ampak to se trenutno ne dogaja. Potem nujno je tudi omogočiti integracijo v skupnosti, treba je ponuditi regulizirane eh, poti vstopa, sicer so te apatridne osebe um, obtičijo v brezizhodnem postopku in s tem ne morejo polno živeti svojih življenj in prispevati k družbi. Um, lahko bi vam povedal na tisoče zgodb eh, ljudi, ki um, se jim je ravno to zgodilo. Kristof iz Bolgarije je povedal, da je um, v Bolgariji že 24 let in da je bilo to pridržanje najbolj ponižujoča izkušnja v njegovem življenju. Potem treba tudi izboljšati poročanje o mm, apatridnosti. Trenutno države šani se svoj ne morejo nazorovati ali izpolnjujejo svoje zaveze do apatridnih oseb. Uh, Eh, to je treba ustrezno registrirati in objaviti v statistiki podatke o teh osebah. Eh, no, deloma je to naloga nacionalnih organov, sta pa tudi jasna vloga evropskih institucij, vključno z Evropskim parlamentom. Eh, recimo predlogi sprememb, ki so bili. Um, podani v azilnem svežnju, predvidevajo tudi izboljšanje postopkov za registracijo in identifikacijo oseb, tudi apatridnih oseb. Prav tako eh, bi države članice morale poročati o številu apatridnih oseb, ki živijo na njihovem teritoriju. Lahko bi recimo imeli dvoletna poročila o tem, eh, zato da bi lahko na ta način tudi izboljšali zaščito eh, apatridnih oseb. No, eh, če bi torej eh, želeli sprejeti takšne ukrepe, bi eh, potrebovali ustrezen akcijski načrt, lahko bi tudi sprejeli resolucijo o apatridnih osebah. Naslednji posnetek, prosim. Svojo predstavitev bi želel zaključiti z zgodbo Romana ki je še vedno brez državljanstva. V letu 2014 je eh, še vedno trpel zaradi takšnega stanja. Um, Njegova eh, mama je bila iz bivše Sovjetske zveze, njegov oče je bil iz eh, nekdanje Jugoslavije, nikoli ni dobil dokumentov za državljanstvo. Eh, v 90-ih letih se je znašel v Slovaški, ni bil kvalificiran za status begunca, ko je Slovaška začela z postopkom mehanizma za ugotavljanje oseb. Torej, skratka, on je tam končal na cesti. Eh, več mesecev je preživel tudi v pridržanju in nikoli ni bil njegov status priznan na Slovaškem, tudi ni mogel eh, se poročiti. Nažalost je eh, Roman leta 2015 umrl, bil je popolnoma brez premoženja v obupnim, v obupnih pogojih in uh, ni mogel dobiti niti uradnega pogreba zaradi tega, ker ni imel urejenega statusa. Eh, torej, eh, upam, da bo predstavitev kot je današnja eh, znak za to, da bomo vse naprej naše zaveze na tem področju jemali nekoliko bolj resno. Um, uh, Predem tam besedo trem poslancem in se jim zahvalim, da so ostali. Bi želel res povdariti. da ste vi strokovnjaki za apatridnost, eh, Povez, poznate povezave tega področja z azilnim področjem in tako naprej. Eh, sedaj preživljamo um, res izredno obdobje na tem področju pripravili smo številne zakonodajne predloge, organizirali smo številne eh, predstavitve. To se ni dogajalo nikoli prej, tudi število predstavitev je eh, izredno. Tako da ne glede na udeležbo je pomembno, da imamo takšne predstavitve. Ehm, vsekakor mora potem eh, Evropski parlament eh, pripraviti follow-up po takšnem hearingu. Tudi sam sodelujem z nevladno organizacijo, ki se ukvarja z eh, problemom otrok brez državljanstva. Skratka, zahvaljujem se vam za delo, za delo vaše mreže pa tudi ostalim strokovnjakom se prisrčno zahvaljujem za vaše predstavitve. Žal mi je, da sem vas preganjal časovno, ampak vaše predstavitve nam bodo res pomagale pri nadaljem delu. Thank you very much, Chair, uh, and actually my, my remarks and my question to... Uh Imam vprašanje za Krisa Neša. Najprej hvala za vašo odlično predstavitev. Eh, dodal bi še eno pobudo za apatridne osebe, eh, ki jo imamo v odboru za peticije, eh, Gre za peticijo v Latviji in Estoniji. 20 tisoč ljudi je podpisalo to peticijo. Gre za to, da v peticiji zahtevamo pravice za te osebe brez državljanstva. In zanima me, ali menite, da bi Evropski parlament moral to pobudo podpreti. Gospod Štanoka, ste želi se kaj dodati? Just not so much to ask, but... Ja, morda ne gre toliko za vprašanja, ampak eh, želela bi podati nekaj predlogov v zvezi z predstavitvami. Najprej hvala vsem za prispevke. Zahvaljujem se predvsem Krisu Našu in drugim strokovnjakom v drugem panelu. Eh, sama sem uh, bila tudi poročevalka o Agenciji za temeljne svoboščine. Še vedno imamo probleme z 51. členom, eh, ko gre za izvajanje listine v Evropski uniji. Morda veste, da nas ta člen nekoliko omejuje. Tudi v odboru za peticije, kjer smo vezani na listino. Potem pa pravi, eh, potem pa pride k nam komisija in pravi, ja, ja, že to je sicer res, ampak to ni v naši pristojnosti, to ni v pristojnosti Evropske unije, to je v pristojnosti držav članic. In potem se ne moremo eh, niti sklicevati na ta 51. člen eh, listine o temeljnih svoboščinah. No, eden izmed predlogov um, Frhoštatovega poročila o Brexitu je ta, da bi črtali ta člen, kajti ena izmed glavnih predlagateljic tega člena je bila ravno Velika Britanija. Zato predlagam tudi odboru Libe, da bi šli tukaj dlje morda bi lahko pripravili poročilo na lastno pobudo. Ali pa bi lahko v tem poročilu o državljanstvu, ki ga pripravljamo vsako leto, omenili ta problem. Of some, some other problems. V tem poročilu se ukvarjamo z problemi pri prehajanju meje in tako naprej, ampak ne ukvarjamo se z problemom oseb brez državljanstva. Morda bi morali na novo odkriti ta problem. Morda bi lahko problem brez eh, apatridnih oseb ali otrok brez državljanstva rešili s pomočjo tega inštrumenta pojma evropskega državljanstva. Morda bi strokovnjaki ali pa vaš odbor imel uh, kakšen predlog glede te uporabe državljanstva Evropske unije. Gospa Vršija ne želi. Um, več ni česar vprašati, se ji pa zahvaljujem za njeno sodelovanje. Kdo bi želel odgovoriti na te dve vprašanji? Kris, izvolite. Nekatera vprašanja so bila namenjena meni, zato bi bilo prav, če odgovorim jaz prvo vprašanje. Moje mnenje tukaj pravzaprav ni, eh, ne šteje kaj veliko. No, je pa res, da vaše peticije dobijo veliko eh, pozornosti in tudi ta predstavitev je pokazala, kakšna je moč peticij. Ko smo začeli z peticijami, so nekateri trdili, da je to zastarel inštrument in da ničesar ne spremeni, ampak zdaj smo videli, da to ni res. No, um, kar se pa. Tiče tega predloga glede državljanstva Evropske unije, ja, eh, to je res. Ljudje so lahko ali brez državljanstva, ali pa imajo državljanstvo Evropske unije. Eh, No, ampak eh, upam, da zaradi tega člena institucije ne bodo uh, se odrekle napredku na tem področju. Nam bi se zelo, zelo koristno, če bi imeli temu posvečeno posebno strategijo, uh, Dobro se nam bi zdelo tudi, če bi lahko imeli resolucije, kjer bi lahko uh, opisali dosežen napredek in s tem bi dosegli nek bolj eh, celostni pristop k obravnavi tega problema. extra work for libby for the next 10 to 20 years of reshaping EU citizenship. Can I just make a serious point about... Zahvaljujem se Krisu za te pripombe. Eh, no, vsak izmed naših govornikov prihaja iz um, različne organizacije. Najprej nekaj o odboru za peticije. Prav ste povedali, da je to zelo dragocen odbor kajti odbor za peticije stalno dokazuje, da je pomemben odbor, da se lahko odziva na nekatere kompleksne probleme. In zato smo temu odboru zelo hvaležni. Eh, ja, v zadnjem času se odbor za peticije veliko ukvarja tudi z eh, problemi, ki so povezani z Brexitom, probleme, z problemi britanskih državljanov in pa evropskih državljanov v Veliki Britaniji. Zahvaljujem se Cecili in pa eh, kolegom iz odbora za peticije za njihovo delo. inštrumente pici bi morali uporabljati na kar najučinkovitejši način. Kar se pa tiče odbora Libe, ko smo o tem razpravljali, se je zdelo, kot da pišemo nekakšen osnutek. To je zelo občutljiva zadeva, to je nekaj, kar se dotika same človečnosti. Eh, no, potem seveda je tudi pravna situacija zelo zapletena, ampak to nas ne sme odvračati od tega, da, ponujem, da pripravimo kakšno strategijo, resolucijo in da pri tem upoštevamo tudi to, kaj počnejo vaše organizacije, UNHCR, mreža, UNICEF in pa druge organizacije in omrežja. Tudi parlament eh, mora tukaj identificirati svojo vlogo. Mi namreč eh, prispevamo, ko pripravi zakonodaje na številnih področjih. Torej, jaz bi skupaj z eh, gospod Vikstrom predlagal našim koordinatorjem, da pripravimo neke vrste strategijo, previdno bi torej rekel, da bomo pripravili nek eh, follow-up, eh, ki pa bo holističen. Mi imamo holističen pristop k migracijam. Ne zdi se nam smiselno, da to področje preveč eh, razdrobimo. Um, je vse, kar ste povedali, smo slišali, posneli in sedaj bomo v naših odborih razmislili o tem, kako nadaljevati delo na tem področju, seveda v sodelovanju z odborom za peticije, ki, seveda, ki je seveda zelo angažiran na tem področju. Najprej bomo o tem razpravljali v okviru koordinatorjev, potem pa bomo o tem razpravljali tudi za našimi kolegi. Več danes ne morem uh, obljubiti. V tem trenutku ne morem obljubiti kaj več. vsekakor parlament bi moral več prispevati k temu področju. Še enkrat hvala strokovnjakom za odlične prispevke. Hvala gospodu Našu za uh, vaše delo pri pripravi peticij. In še zadnja točka. Ampak trihna se zelo kompleksno področje, ki se povezuje tudi z eh, problemi, eh, ki imajo opraviti recimo z mladostniki, z otroki in tako naprej. To samo nakazuje na to, kako kompleksno je res to področje. Mr. Nook will tell you I've uh, looked into them for over many years, so I'm very aware of the specific issues that you're res se že dolga leta ukvarjamo s temi specifičnimi problemi, ki ste jih omenili. Zavedamo se, kaj se dogaja. Ne na zadnje bi pa še povdaril to, da so tudi državljani tukaj izredno angažirani, državljane to zelo zanima. Čeprav morda apatridnost kot koncept v javnosti ni tako zelo znan. Hvala lepa vsem za vašo pozornost, za vašo udeležbo in upam, da, bomo, da bomo kmalo spet razpravljali o tem problemu v tem formatu ali pa kakšnem drugem formatu. Skratka, hvala lepa vsem, ki so sodelovali.